As we have only one hour for Samo eno uro imamo na voljo, zato da obravnavamo dve poročili. Začeti moramo sejo. Mi je žal, da nekateri zamujajo, ampak vseeno bomo kar začeli z razvojem makroregionalnih strategij Evropske unije. Avtor poročila je François Alfonzi. Besedo vam kar predajam. Zato da naredite uvod v to temo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V nekaj besedah bom predstavil dokument, ki so ga prejeli vsi člani odbora. Gre za razvoj makroregionalnih strategij Evropske unije, predvsem se ukvarjamo s sedanjo prakso in prihodnimi izzivi v sredozemlju. Makroregionalne strategije v Evropski uniji so relativno nova stvar. Prvo takšno smo oblikovali leta 2009 v okolici Baljskega morja. Gre za novo politično področje Evropske unije. Želimo si, da bi na posamezni regiji, ki je koherentna, izvajali dosledno makroregionalno strategijo. Primer Baljskega morja vključuje štiri države, štiri ključne projekte in v okviru teh projektov 15 podprojektov. S temi regijami želimo predvsem sodelovati zato, da bi tistih, ki, v tistih regijah, ki so manj razvite, začeli izvajati ustrezno politiko predvsem. Gre za regije, ki mejijo naprimer na pogorje, na reko, na kakšno pokrajino. Makroregionalne strategije po našem mnenju odpirajo nove možnosti za teritorijalno sodelovanje. Do sedaj se je to v okviru kohezijske politike imenoval cilj številka 3. Mislim, da bi po teh parih letih bil čas, da razmislimo o izkušnjah, ki smo jih pridobili, kaj ugotavljamo. Uh, ugotavljamo, da pri, obstajajo precejšnja pričakovanja glede dodatnih naložb strani Evropske unije. Naložbe bi temeljile predvsem na teritorijalni osnovi. Želimo si, da bi tudi v teh regijah napredovala evropska ideja. Evropejci, ki naprimer delijo isto ozemlje, ki imajo skupno zgodovino, lahko na nek način spet vzpostavijo stike med seboj, opredelijo načine, kako bodo med seboj sodelovali. Komisija je v poročilu z 26. junija tudi povdarila, da je to pomemben korak, da bomo tudi te regije financirali iz ustrezne proračunske vrstice, ki se nanaša na makroregionalne strategije. Prva taka strategija je bila strategija za Baltsko morje, potem smo imeli tudi strategijo za Podonavje, kjer smo svet pozvali naj igra bolj pomembno vlogo. Moramo pa jasno povdariti, da je upravljanje z makroregionalno strategijo zelo zapleteno, zato je treba stvari dobro opredeliti. GD regiji je tudi povedal, da več nalog v tem trenutku enostavno ne more prevzeti. Nekaj izkušenj torej že imamo. Makroregija pa, kot vemo, ne sme postati samo neka mašinerija, ki temelji na porabljanju proračunskih sredstev. Imamo tri pravila. Nič novih finančnih sredstev, nič novih instrumentov skupnosti in nobene nove regulative. To so tri pravila. V času mađarskega predsedovanja je zasedal tudi svet na to temo in sicer 3. aprila. Takrat so opredelili skupno pravilo, ki se deli na tri veje. Medinstitucionalno sodelovanje, novi projekti in podpiranje razvoja. To so trije daji pri načinu delovanja makroregionalnih regij. Želimo spostaviti ustrezno ravnoteže, ki ga je treba tudi natančno opredeliti, še preden se uzakoni v novi strategiji za obdobje 2014-2020. Baltsko morje nam služi za primer in na tem primeru se tudi učimo za naprej. Predvsem bi radi vzpostavili ustrezen referenčni okvir za kohezijsko politiko, medsektorsko sodelovanje znotraj iste kotline je treba spodbujati dopolnilnost je treba financirati, v to je treba vlagati, vzpostaviti je treba tudi prave sinergije v okviru tega integriranega pristopa. Druga prednost, dodana vrednost, ki jo predstavlja ta strategija, pa je boljše izvajanje, boljše usklajevanje med posameznimi instrumenti unije. Naprimer, Evropska investicijska banka pri tem sodeluje. Ta je tista, ki združuje posamezna sredstva iz regij, iz držav članic in evropska sredstva seveda preko upravljanja na večjih ravneh. Vsi so mnenja, da je združevanje sredstev na takšen način dobitna kombinacija. Makroregionalna strategija je pomembna tudi za evropsko sosedsko politiko, zato ker nudi ustrezen okvir za obnovo teh politik, za obnovo dialoga, za vzpostavljanje plodnih odnosov na osnovi teritorijalnosti. To je ta dodana vrednost, ki smo jo ugotovili pri prvem ocenjevanju. Seveda makroregionalna strategija sama vsega ne more doseči. Vsaka mikroregija oziroma vsaka makroregija, se pravi čujem, ima dvojno dimenzijo, teritorijalno dimenzijo in funkcijsko dimenzijo na podlagi prednostnih nalog, ki jih opredeljuje. Ta dvojna dimenzija se ne pridobi spontano od samega začetka skupnosti morajo biti aktivne od same vzpostavitve makroregije, istočasno pa je že vnaprej treba predvideti fazo enega ali dveh let, v, katerih, v katerem obdobju se potem tudi oblikuje ustrezna regija, opredelijo se prednostne naloge, spostavi se upravljalska struktura. Kar zadeva samo delovanje makroregije, lahko je upravljanje medvladno, kaj ti države članice gotovo sodelujejo pri makroregijah. Izogniti se je treba temu, da bi bilo upravljanje medvladno. Bolje je, da vzpostavimo upravljanje na večjih ravneh, kjer bi sodelovali tudi regionalni akteri, ki so tudi najbolj vključeni v to strategijo. S tem makroregionalna strategija postaja bolj evropska in tudi pomaga pri izpolnjevanju evropskih prednostnih nalog. Potem pa še spontano vzpostavljanje makroregij v prihodnosti. Mislim, da so tu stvari še premalo natančno opredeljene. Mislim, da bi morali v tej fazi biti zmožni predvsem spremljati dosledne pobude. Vse bi moralo izhajati iz realnih želja akterjev na terenu, torej pristop od spode na vzgor. Potem so tu še sosedske regije, te so zelo pomembne za potrjevanje projektov v okviru makroregij. Vse to bi morali opredeljevati v teritorijalnih strategijah in politikah, ki temelijo na načelu teritorijalnosti. Morajo biti v te politike zelo ambiciozne. Kakšne ukrepe naj bi sprejemali? To so prvi zaključki, do katerih smo prišli. Razvoj makroregionalnih strategij bi moral temeljiti na širšem razmišljanju in poglobljenem premisleku, ne bi se smeli izključno odzivati na trenutne potrebe. Stvari je treba natančno predeliti, tudi če se samo začrtajo neke večje strategije, ki morda ne bodo tako zavezujoče pa se bodo vseeno razvijale sproti. Vsaka makroregija mora imeti na voljo torej tudi to krajše obdobje predoblikovanja, v katerem se z vsemi potencijalnimi partnerji pogovori o tem, kaj bodo dosegali. Komisija je tista seveda, ki ima vodilno vlogo v tej predhodni fazi. Komisija mora dati na voljo dodatna finančna sredstva in predvsem zagotoviti kadrovske vire. Kako bo potekalo sodelovanje makroregi? Pri tem je treba upoštevati čezmejno, čeznacionalno in čezregijsko sodelovanje. Komisija je povedala, da bo povečala izdatke za to politiko v obdobju 2014-2020 celo se mi zdi dosledno tudi s tistim, kar je zapisano v razvoju makroregij. Za to predhodno fazo se bodo sredstva izvajala v okviru tehnične pomoči, enako velja tudi za začetno fazo izvajanja. No vse zadnje pa je tu še en ukrep, ki bi ga morali obravnavati kot prednostnega in sicer dopolnjevanje finančnih verov mora biti natančno predeljeno, ko bomo določali prednostne naloge pri posameznih projektih. Seveda bodo številni projekti zaprosili za evropsko pomoč in sredstva, ampak med tem je treba potem tudi ustrezno izbirati. Toliko na kratko o makroregionalni politiki. V zaključek ne povem še to, da se nahajamo v pomembnem trenutku. Nekatere makroregije smo že oblikovali, celostno gledano so bili rezultati dobri. Nihče tega ne more zanikati. Čaka nas novo programsko obdobje in v tem trenutku bi morali predvsem razmisliti o tem, na to, kako bi vse te pozitivne rezultate vključili v nadaljne programe podpore strani Unije. Strategija je zelo pomembna tudi na področju sredozemlja. Seveda se bomo o tem še pogovarjali, ko se bo nadalje razvijalo tudi to poročilo. Makroregionalna strategija v sredozemlju je dobra, po mojem mnenju, zato ker izpostavlja ključno problematiko. Predvsem je treba dajati pobudo za takšno strategijo v sredozemlju. Nekaj mesecev že delam na tej temi, pogosto sem se pogovarjal in usklajeval tudi z regionalnimi organi ugotavljam, da so leti pripravljeni sodelovati, da imajo velika pričakovanja, zato se je treba podati v to smer. Zakaj? Ravno sredozemlje. Sredozemlje je pomembno območje. Vsi v okolici sredozemlja delimo isto kulturno in zgodovinsko preteklost, iste zamisli. 50 milijonov evropskih prebivalcev živi na obalah sredozemlja obstajajo številne prednosti, ki bi jih lahko izkoristili, vendar jih ne bomo izkoristili, če stvari ne bomo natančno opredelili, se med seboj uskladili in to zapisali v makroregionalni strategiji. To območje je seveda zelo veliko, zato se moramo vprašati, katerim delom znotraj makroregionalne strategije bi morali dati prednost. Ali naj damo prednost Jadranu, ali naj damo prednost Jonskemu morju. Nekateri akteri so že predstavili svoje zamisli v zvezi s tem. Ali naj damo morda prednost vzhodnemu sredozemlju. Mislim, da bi morali še naprej se usklajevati na bolj poglobljen način, ali naj opredelimo dve makroregiji, naprimer zahodno sredozemlje, vzhodno sredozemlje ali eno samo makroregijo, o tem se bomo verjetno še pogovarjali predvsem pa se je treba bolj usklejevati. Morda bi lahko organizirali tudi javno predstavitev v okviru našega odbora, zato da bi jasno povedali, kakšne so pričakovanja, kako smo pripravljeni sodelovati. Regije v sredozemlju uživajo seveda mediteransko podnebje, imajo veliko skupnih značilnosti, to velja tudi za področje kmetijstva na severu, jugu, vzhodu in zahodu. Je pa res, da so ta kmetijstva nekoliko raznolika, da ne gojijo istih proizvodov. Vemo, s kakšnimi problemi se ukvarjajo na tem območju, naprimer s požari. Predvsem pa so države v okolici sredozemlja prvo turistično središče, zato se mi zdi, da imajo te regije tudi velik gospodarski potencial. Mislim, da bi morali podariti tudi to, da bi pomorski promet morali jasno vključiti v to strategijo, predvsem, ko gre za prevoz tovora in blaga. Pomorske avtoceste se pogosto omenjajo v evropskem žargonu. Mislim, da mi vse preveč gledamo na te avtoceste kot na nekaj kopenskega, zato bi morali podariti tudi pomorske avtoceste, ki nam bodo pomagale, da razbremenimo ceste, naprimer na otokih, predvsem pa bi pomorske avtoceste morale služiti kot nek povezovalni dejavnik, ki bo pomagal pri razbremenjevanju cestnega prometa na kopnem. S tem bomo zmanjšali tudi emisije. Še ena os se mi zdi pomembna in sicer obnovljivi viri energije, sončna energija na področju sredozemlja so seveda pogoji idealni za to. V ciljih tudi jasno piše, kako lahko makroregionalno strategijo uporabimo za vzpostavitev partnerstva, naprimer z Evropsko investicijsko banko. Pomembna je tudi biotska raznolikost. Sredozemlje je biotsko zelo bogato, je pa istočasno zelo ogroženo zaradi človeškega pritiska, zaradi prekomernega ribolova. To morje je zaprto, promet je zelo gost na sredozemlju, zato države v okolici sredozemlja skrbi tudi kakovost okolja, predvsem morskega obalnega okolja, ki prevladuje na tem področju. To so tematike, pri katerih bi lahko spodbujali sodelovanje med severnim in južnim delom sredozemlju, tudi v okviru sosedske politike. To so razlogi, zakaj se mi zdi, da bi tudi sredozemski bazen lahko bil deležen makroregionalne strategije. Naj dodam še to, da bi mi morali opredeliti tista evropska območja, kjer sodelovanje ni dovolj dobro, kjer obstaja deficit na področju sodelovanja in povezljivosti med posameznimi regijami in mislim, da je primer sredozemlja prav ne bo pijoč. Mislim, da smo mi tisti, ki najbolje vemo, kako nam manjka takšna dinamika med tovrstnimi regijami. To je prva zadeva. Au sein de l'Union européenne, de cet espace méditerranéen est évident. Izven Evropske unije je sredozemlje vseeno tisto območje, ki je najbolj blizu Evropske unije, 50 milijonov ljudi tam živi, to je najbližje območje Evropske unije, zato se v teh državah še najbolj zavedajo teh skupnih izzivov. Naj zaključim. Vse izzive, ki sem jih navedel, bodo morale države v okolici sredozemlja preseči skupaj s sodelovanjem, z okrepljenim sodelovanjem, odprti moramo biti za različna partnerstva. Zato se mi zdi, da bi makroregionalni strategiji morali dati prednost. Hvala in se oprečujem, ker sem bil tako dolg. 15 minut imamo na voljo za poročevalce v senci in za razpravo. Ko bo snutek poročila pripravljen, se bomo o tem še pogovorili ob koncu januarja. Upam, zato vas prosim, da ste čim bolj kratki in jedrnati.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 Najprej želim čestitati gospodu Alfonziju za res poglobljeno opravljeno delo in za dobro pripravljen dokument, ki je pred nami. Tako delovni dokument, kot tudi ta ustna predstavitev predstavlja ta res dobro podlago za posvetovanje. Še dve pripombe imam sam osebno podpiram makroregionalno strategijo, kaj ti to bogati kohezijsko politiko v prihodnje. In govorimo o zelo korisnem in ambicioznem načrtu in projektu. Prvenstveno je naša naloga, da ocenimo, da ocenimo delo, ki je bilo opravljeno. Ampak vseeno se mi zdi, da tukaj nekaj manjka. Moramo povdariti v tem dokumentu dejstvo, da tako priprava in delovanje balske strategije in priprava za strategijo za podonovje potrebuje oceno Ocenjevanje teh projektov mora postati prednostna naloga. Ko pa poudarjam ocenjevanje in vrednotenje, ne mislite, da ne vem, da obstajata dve makroregionalni strategiji za Evropsko unijo oziroma v Evropski uniji. Poskusiti moramo ovrednotiti te projekte čim bolj strogo druge makroregionalne strategije se bodo potem prenesle precej v prihodnost. Zadnje petletje nam je dalo veliko izkušenj. In te izkušnje, to delo moramo oceniti, se bomo tako utrli pod za prihodnje aktivnosti in za prihodnje delo. Najprej moramo torej jasno pokazati, da na podlagi dobrih kazalnikov moramo oceniti pripravo in delovanje dveh makroregionalnih strategij Evropske unije. In drugič, kar zadeva prihodnje makroregionalne strategije Evropske unije, mislim, da sta tukaj dve možnosti. Pa upam, da nam ne bo treba odločitve sprejeti že zdaj. Zagotoviti moramo, da gre za dve različni poti. Ena je institucionalna raven, torej svet, komisija in parlament. Institucije moramo skupaj pripraviti načrt zase. In če potrebno, je lahko lahko ta načrt še spremenimo, glede tega, kje naj sprožimo makroregionalne strategije okrog nas. To je pristop z vrha na vzdolj. Druga možnost pa je, da naredimo zemljevid oziroma načrt poti, po kateri moramo iti, v kontekstu pristopa od spodaj na vzgor. Podobno kot pri strategijah za Baltik in za Podonovje. In odločiti se moramo za eno ali drugo možnost. Veliko je argumentov za in proti, za obe možnosti, ampak preprosto ne moramo imeti obeh poti. Če bomo nadaljevali strategijami, ki jih imamo in ki smo jim sledili doslej, ne bo prišlo do večjih sprememb v prihodnih strategijah. Vendar pa, če se bomo odločili za drugo možnost, torej za pristop od spodaj na vzgor, bomo imeli verjetno več prednosti kot slabosti. Tako da podpiram drugo možnost. Hvala lepa. Koronna blizu. No, grazie, presidente. Io uso... Hvala, predsedujoča. Na kratko bom povedal par besed. Namreč kolega Alfons je opravil izvrstno delo, ki služi tudi kot dobro izhodišče za nadaljno razpravo o tej temi in za nadaljne razmišljanje. Rad bi povdaril dva vidika, ki ju je navedel tudi kolega Alfonsi najprej sama makroregionalna strategija. Mislim, da bi morali jasno podariti, da tu stvari ne bi smele biti medvladno upravljane. Zato bi makroregionalna strategija morala stremeti predvsem k temu, da ne bi na tem področju, na tem sektorju postala strategija, ki temeli na medvladni logiki, kar pomeni, da bi morali čim bolj okrepiti delovanje regionalnih in lokalnih enot. Druga zadeva, ki ni v nasprotju s to, ki sem jo najprej navedel, pa je, da ko govorimo o makroregionalni strategiji, ne smemo razmišljati samo o vzpostavljanju makroregionalne strategije za trenutno generacijo. Uh, Mislim, da bi morali upoštevati obe dimenziji, da bi morali razmišljati o neke vrste kartiranju, da bi morali jasno opredeliti na zemljevidu, katere so potencijalne makroregije za prihodnost. Glede specifičnega vprašanja sredozemlja, kateremu se bomo še vrnili, naj povem, da bi tudi na tem območju lahko pravili ogromno dela, predvsem bi morali večjo pozornost Evrope posvetiti južnemu delu, na tem področju, južnemu delu sredozemlja bi morali izvajati pobude. V mislih imam tudi države na drugi strani, na južni strani sredozemlja. Več moramo storiti, kot smo storili do sedaj. Zato se strinjam s tem, kar je povedal Alfonsi, o tem, da bi morali bolj poglobljeno razmišljati, nadalje razmišljati o tem, ali ne bi bilo smotrno oblikovati še eno makroregijo, naprimer Jadransko-Jonsko makroregionalno strategijo. Strinjam se s tem, da bi morali pripraviti javno predstavitev, na kateri bi sodelovali vsi tisti, ki se ukvarjajo s tem. Makroregija, Jadransko-Jonska makroregija je bila že deležna določenih pobud, kar nekaj stvari smo tudi že opravili v okviru te regije. Zato bi komisija predvsem morala razmišljati o tem, ali je ta regija že dovolj dozorila ali ne. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Špeta Vukačijevska. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoče. Tudi jaz bi želela čestitati gospodu Alfonziju. Tudi jaz se zelo zauzimam za spostavitev novih makroregij. In strinjam se s številnimi izjavami iz tega poročila. Mislim, da vzpostavitev novih makroregij prispeva k boljšemu reševanju gospodarskih in okoljskih problemov določenega področja. Spodbuja tudi mednarodno sodelovanje. Vendar pa tisto, kar se mi zdi, da manjka v tem poročilu, je jasna ocena oziroma vrednotanje tega, ali so bile izkušnje, ki smo jih doslej zbrali iz delovanja makroregij, pozitivne? Ali so bili cili, ki smo jih določili, bili tudi doseženi? Kakšen vpliv je to imelo na mikroregije? In kako naj oblikujemo nove makroregije? Poleg tega pa ozemlje, na katerem je vzpostavljena makroregija, na teh ozemljih njihovi upravičenci pričakujejo izvajanje pravila trikratnega da, kar zadeva pravila in finančne vire. Nisem slišala, da bi poročevalec omenil, ali obstajajo taka pričakovanja. Ali je bilo upravljanje obstoječih instrumentov dovolj veliko, da bi pomagalo pri boljšemu gospodarskemu razvoju teh obstoječih makroregij? In če smo bili doslej uspešni, se ne smemo zapirati pred odpiranjem in spostavitvijo novih makroregij. Menim, da je boljša pobuda in pristop od spode na vzgor. Tiste določbe, ki govorijo o tem pristopu od spode na vzdolj, se mi zdijo dobre in se strinjam z njimi. Vendar pa se mi zdi, da poročilo ne omenja tega, ali naj lahko upamo na vzpostavitev novih makroregij. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama bi rada čestitala gospodu Alfonsiju za ta dokument, ki se mi zdi izvrsten. Strinjam se tudi z zaključki, ki jih je predstavil te zanimive predloge bom podprla. Sama bi navedla tri, ki se mi zdijo najbolj pomembni. Tako imenovano pripravljalno obdobje je dobro, zato ker se lahko v tem obdobju stvari bolje pripravijo, strinjam se s tehnično pomočjo, strinjam se s tem, da bi morali oblikovati neko začasno karto, začasno zemljevid potencialnih evropskih makroregij kar zadeva možnost ene ali dveh strategij v okviru sredozemlja, vzhodna in zahodna, o tem se lahko še pogovorimo. Mislim, da bi se morali predvsem ukvarjati s tem, ali je to smotrno za posamezno makroregijo. Strenjam se s tem, da bi se moralo zagotoviti usklajevanje s posameznimi obstoječimi programi, sosedsko politiko, da je treba stvari povezati tudi z vsem tistim, kar se dogaja v okviru Unije za sredozemlje. Potem je pa tu še združenje lokalnih in regionalnih predstavnikov z področja sredozemlja, tudi s tem bi morali sodelovati. Strenjam se, da bi morali sodelovati na kulturnem področju, da bi se moralo poskrbeti tudi za izmenjave na področju izobraževanja. Omenjali ste lokalno in regionalno sodelovanje med severom in jugom. To sodelovanje trenutno poteka iz dneva v dan in se tudi sproti oblikuje. Če bi stvari bolje opredelili, bi bolje delovalo. Na voljo imamo sicer nekatere dvostranske sporazume, ampak operativno gledano so slabo izvedljivi. Gospod Godmanis, hvala lepa. Sam bi rad dodal nekaj skepse v celoten pristop. Strategija za Balsko morje je prvi primer. Glavni problem pri strategiji za Balsko morje je, da mora vključiti tudi sosedske države, države, ki niso članice Evropske unije. In to je prvi problem, ki se pokaže. Običajno je zato potrebna pomoč iz držav, ki so okrog Balskega morja, niso pa članice Evropske unije. In pri teh državah obstaja pomankanje na določenih področjih in zato je to lahko problem za gospodarski projekt v regiji. Kot drugo, treba je biti zelo pošten. Včasih gre za nasprotovanje med nacionalnimi državami in ekonomskimi regijami. Tiste strategije, makroekonomske strategije, ki si prizadevajo za gospodarski razvoj, sleko prej zahtevajo denar od Evropske unije. Komisar je že rekel, da to ne bo mogoče. Moram pa še povedati nekaj. Znaki in sporočila iz eh, strategije za Balsko morje kažejo, da se je zahtevalo nekaj več kot 20 milijonov evrov. Ampak odgovor, ki smo ga prijeli, je bilo, da finančnih sredstev ni na voljo. To smo zdaj dali v rezervo, ampak ni dokumentov, ki so lahko podlaga za izvajanje projektov. Pošteno moramo povedati, da dodatnega de denarja za potrebe makroekonomskih oziroma makroregij ne bo. In kot drugo, pozitivno, tukaj je samo eno. Če si pogledamo socialne številke in čez nekaj časa bom tudi sam predstavil stopnje absorpcijske zmogljivosti in to bom sam predstavil čez deset minut, vidimo, da je stopnja možnosti in zmogljivosti za absorpcijo zelo nizka, tudi v državah članicah Evropske unije. Če bomo torej o makro regija govorili tako, da bi morali spodbuditi izvajanje skupnih projektov v teh regijah, bo to zelo težko. In mislim, da je to glavni razlog zakaj bo izvajanje tega težko. Hvala, zdaj pa gospod Udjas. Grazie, prezidente. Mol... Hvala, predsedujoča. Zelo na kratko. Rad bi čestital kolegu Alfonsiju za izjemno dobro upravljeno delo. Mislim, da je to besedilo skoraj da popolno. Omenja tudi vse nujne možnosti, ki jih imamo. Še vedno imamo možnost specifičnih izbir, naprimer omenjata se dve možni makro regiji v okviru sredozemlja. Sredozemlje je res ogromno območje, sicer se tam pojavljajo skupni problemi, vseeno pa tudi obstajajo razlike znotraj sredozemlja. Obstajajo zelo dobri razlogi, zakaj nadaljevati na podlagi tega besedila v tem besedilu je že jasno izpostavljeno, kako pomembna je makroregija pri sami sinergiji. Mislim, da bomo morali zagotoviti tudi dodatna finančna sredstva, kaj tile na takšen način se bodo regije ustrezno razvijale naprej. Hvala. Eh, Hvala lepa. Ne vem, Prasua, če res želite besedo, vam dam na voljo eno minuto. Izvolite. Bon, bon, on va faire en une minute. Bon, pas une minute, il peut dire. Najprej bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so skrbno prebrali to besedilo. Hvala lepa tudi za vse pripombe. Naj povem samo to, kar je že omenjeno tudi v besedilu. Nedavno sem obiskal Sicilijo, Nekateri so podprli projekt makroregije, spraševali pa so se, ali je raven regije res najbolj primerna za nudenje vse podpore, tudi ko se je bilo oblikovala makroregija. Januarja bom odpotoval v Barcelono, kjer se bomo tudi pogovarjali o tem. Poročevalci v senci, če vas to zanima, lahko odpotujete z mano. V vsakem primeru pa vas bomo obveščal sproti, kadarkoli bomo pravil kakšen tak soroden obisk. Kar nekaj stikov sem že vzpostavil, do sedaj nekaj jih bom vzpostavil še v januarju in glede na to, koliko stikov sem že vzpostavil, s kolikšnimi ljudmi sem se pogovarjal, bi bilo dobro, če bi res pripravili javno predstavitev, na kateri bi lahko sodelovali tudi vsi tisti akteri, s katerimi sem se sam srečal. Oni namreč kažejo resen interes za vse projekte, ki sem jih predstavil. Hvala. Hvala lepa. Dnevni red za januar je sicer grozen, ampak eh, si bomo pogledali, če je možno to, kar ste zdaj predlagali. Hvala lepa za to. Načrt je, da Predlog poročila od vas dobimo januarjem, potem bomo na plenarnem zasedanju, upamo, uspeli z njim. Zdaj pa gremo na točko od včeraj, o kateri nismo moro, mogli govoriti in sicer gre za poročilo Džamarija Učesa o prihodnosti regionalnih letališč in storitev zračnega prevoza Evropske unije. Žal imamo na voljo res samo 20 minut, zato bodite prosim res kratki in jedrnati. Izvolite. Zdaj, Hvala, gospa predsedujoča. Izjemno kratek bom. Tako kot je tudi kratko besedilo, ki sem ga predstavil kolegom. Predvsem bi rad povedal dve praktični zadevi. Rok za ulaganje predlogov sprememb je kratek, po mojem mnenju prekratek. Jutri je namreč rok za ulaganje predlogov sprememb Naj povem tudi, da nismo mogli stvari organizacijsko gledano zastaviti drugače v okviru odbora, predvsem zaradi božičnih praznikov, kar pomeni, da se v besedilu ne bomo mogli dovolj poglobljeno pogovoriti. Kdorkoli bo pripravil predlog spremembe ali kompromisni predlog, pa se bom z njim pogovoril kasneje in te predloge tudi vključil v besedilo po opredeljenih rokih. Dokument ima samo sedem odstavkov, predvsem sem želel, da bi te točke upoštevali. Nekatere besede smo morali celo črtati ali jih spremeniti samo zato, da bi ostali pri tej dolžini besedila. Zdelo se mi je smotrno izpostaviti predvsem tiste prednostne pojme. Besedilo bi lahko s predlogi spremem potem nekoliko razširili, ga obogatili. Ko bomo imeli na voljo več prostora, bodo zagotovo svoje mesto v besedilu dobili tudi argumenti. Torej, gre za pripravo mnenja za odbor za promet in turizem. Gre pa seveda za temo prihodnosti regionalnih letališč in storitev zračnega prevoza v Evropski uniji. V prvem odstavku podarjamo pomen regionalnih letališč pri zagotavljanju kohezije, potem ulogo teh letališč pri zagotavljanju delovnih mest, potem v tretjem odstavku govorimo o okolju, v četrtem odstavku govorimo o vlogi intermodalnosti. Na koncu pa govorimo tudi o vlogi regionalnih letališč pri uh, ozemljskem načrtovanju pri finančnih instrumentih. Pri prvi točki se mi je zdelo smiselno poudariti predvsem to, da so regionalna letališča ključnega pomena za kohezijsko politiko v Evropski uniji in sicer po vseh vidikih. Ta letališča predstavljajo pogosto edino povezavo z določenim območjem, z otokom, z decentraliziranim območjem, s perifernim območjem. Uh, Zato so strukturno gledano ta letališča zelo pomembna. Če želimo združiti regije, potem bi morali zagotoviti tudi ustrezni referenčni ukvir, ki bi jasno predeljeval, katere storitve se morajo zagotavljati. To je po mojem smotrno povdariti v besedilu. V drugem in tretjem odstavku bolj natančno predeljujem nadaljni razvoj regionalnih letališč, kajti to lahko prispeva tudi k usporednemu razvoju turističnega sektora, ki igra pomembno vlogo v številnih evropskih regijah. Seveda lahko to tudi služi kot katalizator za vzpostavljanje novih delovnih mest, predvsem v tistih bolj oddaljenih ali odročnih področjih. V tovrstnih območjih je brezposelnost zelo visoka, stopne brezposelnosti so celo zelo zaskrbujoče. Potem je tu še ozelenitev posameznih storitev, tako imenovani greening. V četrtem odstavku to omenjam. Upoštevati je treba torej, meteorološke in ekološke dejavnike, ko se odločamo, kam naj umestimo posamezno letališče. Peti odstavek govori o regionalni dostopnosti letalski sektor ni edini vektor, ki prispeva k razvoju. Tudi železniški sektor je pomemben, pa ne samo hitri vlaki. Velika večina železniškega omrežja pravzaprav temelji na hitrih vlakih. Tudi običajne železniške povezave so zelo pomembne za voljo socialne in gospodarske kohezije v Evropski uniji železniškemu prometu bi morali dati več pozornosti, ga bolj razviti, vlak in letalo bi morala biti konkurenčna si. Na koncu, kolegice in kolegi, pa se mi je zdelo smiselno v besedilo unesti tudi jasno referenco na dodatno finančno podporo, ki bi jo morali biti deležni ti akterji tako v okviru mreže TNT kot regionalna letališča. Vsi nacionalni, regionalni in lokalni organi bi morali redno se s tem ukvarjati. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalci v senci Jozef Matula najprej. Si, madame la président, le président, euh, je viens avec quelques remarques. Hvala, gospa predsedujoča. Nekaj pripomp imam. Sem poročevalec v senci skupine Evropske ljudske stranke. Partnerijat. Najprej partnerske pogodbe na področju regionalnega prometa. To bi morali vključiti tudi v strategijo regionalnega razvoja, to bi morali omeniti tudi v prihodnih partnerskih sporazumih. Drugo, dostopnost do povezav. Na prometnem področju bi morali v Evropski uniji bolj vnaprej načrtovati, zagotoviti bi morali tudi ustrezno povezavo z vsemi osrednjimi prometnimi sistemi. Tretjo zadevo, ki bi jo podaril, bi rad navezal na mobilnost in na povezljivost med posameznimi regijami. V teh regijah bi morali spodbujati tudi te turistično dejavnost. Četrto, regionalni, regionalna letališča, ki že obstajajo, bi morali posodobiti. Namreč s tem bomo privrčevali, poleg tega bomo razbremenili tudi večje regionalna letališča. Istočasno pa bomo zagotovili tudi boljše letalske povezave. Peta pripomba, zadnja pripomba. Povezati je treba letališča v isti regiji. S tem bi poskrbili za intermodalnost, izboljšali povezljivost, izboljšali delovno mesto, povečali konkurenčnost, mobilnost in konkurenčnost celotne regije. Hvala. Thank you, uh, eh, Josif, very much. Uh, eh, Mr. Karona, please. Zdaj pa gospod Karona. Hvala lepa. Mislim, da je to poročilo zelo pomembno sicer je res to mnenje kratko, ampak majhna regionalna letališča so v zadnjih desetih letih precej rasla. Povečalo se je njihovo število, vse več potnikov prepeljajo na teh letališčih, poleg tega prispevajo k oblikovanju infrastrukture, kar pomeni, da znatno prispevajo tudi gospodarstvu. Z tega vidika bi morali posebno pozornost posvečati prav tem letališčem. Dve zadevi bi rad nakratko omenil in povdaril. Najprej. Regionalna letališča so na evropski ravni precej koncentrirano postavljena, kar ni racionalna rešitev. Pomeni torej, da bi morali zagotoviti bolj učinkovito usklajevanje ponavadi pri postavljanju teh letališč prevladuje neka logistična logika, ki ne upošteva kompleksnosti celega sistema. Druga zadeva pa je ta, da je po eni strani res prišlo do močnega razvoja pri nekaterih regionalnih letališčih, predvsem zaradi nizkocenovnih prevoznikov. To je zagotovo prineslo prednosti, tudi kar zadeva samo zaposlovanje. Vseeno pa bi po mojem mnenju morali podariti tudi to, da je prišlo do združevanja posameznih omejitev in bremenitev za delavce na teh področjih. To tematiko bi morali bolj poglobljeno obravnavati, zato da se ta problem razreši. Že poročevalec pa je prej omenil, da lahko kohezijska politika odigra pomembno vlogo še posebej pri nudenju podpore, če lahko temu rečemo, so modalnosti. Zato predlagam, da se to mnenje podpre. Hvala. Much, uh, Hvala lepa. Da pa Mihajl Tremopoulos. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dovolite, da se najprej zahvalim kolegom za pripravo tega kratkega stališča, teh pobud, ki so jih predstavili. In dovolite nekaj pripomp povezanih s prihodnostjo regionalnih letališč in glede sodelovanja na tem področju v Evropski uniji. Predvsem menimo, da ni nujno, da bi gradili še nadaljna letališča v obrobnih in oddaljenih regijah. Seveda gre za povezavo med regijami. In seveda morajo biti tudi letališča dobro povezana med seboj in z drugimi prevoznimi sredstvi. In to za določeno področje igra veliko vlogo. Tudi na Cipru in Kreti moramo vedeti, da ni železniške infrastrukture. Kar pa zadeva regionalne letališče? Nismo za to kot to običajno urejajo države. Mi imamo regionalna letališča, ki imajo seveda nek svoj dobiček, ki sicer ni prav visok in zaradi tega nacionalni prevozniki veliko krat eh, želijo zapirati letališča ali pa se jim zdijo letališke pristojbine previsoke. Zaradi tega pride ker ne letijo več eh, na ta regionalna letališča, jih pogosto tudi zapirajo. In časih se zdi to sektor brez perspektive. To je seveda slabo za zaposlene na teh regionalnih letališčih. Pogosto pa imamo opravka tudi z letalskimi družbami, ki odpuščajo svoje zaposlene na teh letališčih in zmanjšujejo število letalskih linij na take obrobne in otoške regije. Vse to ima hude posledice. Situacije na otokih kažejo, da danes ta letališča so vseeno potrebna. Otoki so veliko krat premajhni in zato ne pride do izgradnje regionalnih letališč. Ja, Poleg tega tukaj obstaja še težave z stanovansko, kmetijsko in pa turistično infrastrukturo. Zato moramo biti resnično eh, previdni in poskrbeti za to, da bomo spodbujali tudi regionalne letališča. Hvala lepa, zdaj pa Marita Res, Sančeš Šmit. Hvala lepa predsedujoča, hvala lepa tudi kolegu za to kratko in jedrnato mnenje. Res je, da smo dali na voljo zelo malo odstavkov. Par pripomp bi podala predvsem o pomenu regionalnih letališč glede kohezije, glede povezovanja. Ta letališča so pomembna tudi zaradi turizma, zaradi ustvarjanja delovnih mest. Regionalna letališča je treba uh, vključiti v splošne načrte za razvoj posameznih teritorijev. Je pa res, da bi tudi kohezijska sredstva morali nameniti tem letališčem tudi sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poskrbeti je treba tudi za ustrezno opremo na teh letališčih in predvsem za povezavo teh letališč, bodi si z železniškimi povezavami, cestnimi povezavami in tako naprej. S tem bi jih lahko tudi veliko bolje izkoristili. Hvala. Hvala za pa Elizabeth Schröter. Ja, ganz kurz. Um, ich möchte noch mal das... Hvala lepa. Želela bi še enkrat povdarjati to, kar je povedala tudi skupina SD. Namreč z regionalnimi letališči se pojavlja konkurenca, tudi pocena konkurenca, zaradi katere se zanemarjajo dobri delovni pogoji. To je razvidno v vseh državah prihajam iz države, kjer se je vedno znova poskušalo uveljavljati najpomembnejše zahteve glede letališč, kar se tiče standardov. In sedaj se je zgodilo, da so manjša ta manjša regionalna letališča pravzaprav konkurenca večjim državnim letališčem. S tem se dogaja tudi izguba delovnih mest in z visokimi subvencijami morda takšna regionalna letališča najprej eh, preživijo, ampak eh, ko se pojavijo realni stroški, ko se vedno znova zahtevajo dodatna pomoč, potem eh, imam tukaj svoje dvome in ne vem, če je to pravilni pristop. In glede na to, da smo kot Evropska unija sprejeli določene zaveze, kar se tiče zaščite podnebja, moramo razmisliti, ali želimo takšno pomoč, takšne subvencije še ohraniti. Morda bi morali razmisliti o drugih možnostih. Tudi v luči tega, da je trajnostni razvoj kombinacija trajnega in trajnostnega gospodarskega uspeha, ustvarjanja delovnih mest, in eh, neke vzdržnosti in sonaravnosti, tako da bodo tudi prihodne generacije lahko še naprej živele na našem planetu. Potrebno je nekaj narediti za eh, zaščito podnebja. Tukaj moramo poskrbiti, da bomo vodilni na svetu, kajti mi imamo možnosti in pa denar za to. Eh, tako da že nekoliko dvomim v to, ali bi morali sprejemati takšna mnenja. Morda bi lahko govorili prej o vprašanju kombiniranega prometa, morda bi se morali vprašati, katere vrste prometnih povezjav uh, eh, so, so naravne in uh, morda bi morali razmisliti o tem, ali sploh želimo še naprej spodbujati letališča in če že pod kakšnimi pogoji. Before Hvala lepa. No, preden nam besedo Džamarija Učesu, moram razložiti, zakaj imamo tako kratek rok za predložitev predlogo spremem. Če želimo, da naše mnenje pride do odbora za promet in turizem kot pristojni odbor in oni glasujejo februarja, moramo sprejeti svoje mnenje do 25. januarja, torej na naslednjem sestanku. Pred nami je torej ziv, ki ga predstavljajo tudi prazniki, božični in novoletni, tako da žal postavljamo tako kratek rok do jutri. Poleg tega smo pred dvema tednoma poslali to mnenje vsem poročevalcem v senci, da so imeli dovolj časa za delo na tem in upamo, da so kolegi izkoristili ta čas. Rok. Upam, da ne bo noben problem za vse. Še eno minuto dam na voljo, gospodu Učesu, izvolite. Hvala predsedujoča. Vsi ti predlogi so kakovostni. Po mojem mnenju jih bo vredno vključiti v to besedilo. Kot rečeno, moramo biti kratki in internati, ker to od nas zahtevajo okoliščine. Upam pa, da bom lahko besedilo še nekoliko razširil. Seveda je treba posebno pozornost posvetiti osrednjim področjem v Evropski uniji. Podariti je treba tudi pogoje delavcev, povezovanje z drugimi prometnimi načini, potem težave, s katerimi se soočajo otoki in druga obrobna območja. Naj povem samo še to kolegicam in kolegom, da sem se pogovarjal sporočevalcem. Sam sem poročevalec v senci v odboru Tran, tudi sam poročevalec še nima jasno opredeljenega regionalnega letališča. On pravi, da so letališča v Evropi, ki niso v prestolnici, sodijo v opredelitev regionalnega letališča, kar pomeni, da bi bil tudi Frankfurt, frankfurtsko letališče lahko regionalno letališče. Zato verjetno razumete, da bo zelo težko najti dogovor o opredelitvi regionalnega letališča. To je pač realno dejstvo, ki ga moramo poštevati. Ogromno dela nas torej čaka. Sam sem tisti, ki bo seveda posredoval informacije vsem kolegom, takoj, ko jih bom imel na voljo. Hvala. Uh, Hvala, dragi kolegi. S tem zaključujem to točko in pri tem povdarjam, da je rok za predložitev predlogov sprememb jutri ob 12. 22. decembri. Torej, tisti, ki želite še, še kaj prispevati, prosim, izvolite. Zdaj gremo pa na naslednjo uradno točko na našem dnevnem redu in dovolite, da se vrnemo na tisto kratko točko, ki smo jo omenili včeraj, za tiste, ki niste bili tukaj včeraj. Kot veste, že tradicionalno skupaj s komisijo, z DG regijo, imamo izmenjavo mnen. Doslej je bil um, naš stik, naša kontaktna oseba gospod Burcaher in zdaj je direktor za Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Slovaško in Češko. Za tiste, ki bi želeli sodelovati z vami, bo Erik na voljo. In je tudi tukaj in da vam na voljo pol minute, če nam, zaže, če nam želite zaželeti lepe praznike in tako naprej. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dovolite, da rečem samo goodbye ali au revoir, kar je bolj pozitivno. Od januarja naprej bom direktor za države, ki ste jih omenili. Zadnji dve leti sta mi bili v veliko zadovoljstvo, ko smo začeli z dokončevanjem dveh predlogov za spremembo uredbe. In tako kot ste sami rekli, je danes eh, datum, ko začne veljati zadnja sprememba uredbe. Vsem najlepša hvala za podporo parlamenta in vašega odbora, da smo lahko te spremembe izvedli tako hitro. Verjetno me, še, me boste še poklicali kdaj na sestanek odbora in z veseljem bom spregovoril o vprašanjih povezanih z državami, za katere bom odgovoren. Toliko z moje strani. Hvala lepa včeraj za tople besede glede mojega dela. In vsem parlamentarcem, vsem poslancem in poslankam bi zaželil vesele praznike, srečno novo leto in veliko uspeha s kohezijsko politiko. Hvala. Thank you which of course mean that working with the parliament is a Ja, kar seveda pomeni, da je sodelovanje z parlamentom nekaj, kar zaradi česar lahko napreduješ v službi. Sedaj pa naslednja točka. Starejši izmed, na, izmed vas se morda spominjate Fabricija Barka, ki je bil tudi z nami v različnih funkcijah, sedaj je minister v novi italijanski vladi z eh, dosjem, ki je pravzaprav zelo širok dosje, gre za teritorijalno kohezijo v Italiji, kar pomeni veliko. Fabricijo je prišel sem, da bi predstavil stališča nove vlade in pa tudi njegov lastni dnevni red za kohezijo, za rast v Italiji. Trenutno je to velik izziv in veseli smo, da je Fabricio z nami, zato da predstavi svoje stališča in načrte. Vesela sem tudi, da vidim gospode Luko, ki se že dolgo, ki je že, že dolgo pristojna v italijanski vladi za teritorijalna vprašanja. Gospod Fabricio, izvolite besedo. Hvala lepa, veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj v drugačni funkciji. Govoril bom in angliško, zato se pravičujem svojim kolegom iz Italije. Um, decembra, 15. decembra je Italija predložila akcijski načrt Evropske komisiji za to, da bi še enkrat porazdelila 1,3 milijarde evrov v svojem uh, programu teritorijalne kohezije. Ehm, gre za železnice, za infrastrukture, za izobraževanje in pa posebna ehm, pozornost ljudem s posebnimi potrebami pri njihovem usposabljanju. Polovica tega Eh, zneska smo dobili iz regionalnih programov, eh, polovico smo dobili iz eh, zmanjšanjem, za zmanjšanjem stopnje sofinanciranja Italije, ki je tako in tako znašalo 50 odstotkov, kar je najvižja možna raven, sedaj pa smo to, to prilagodili in s tem dobili 1,5 milijonov evrov, vse to bomo posvetili železnicam. S tem smo sprejeli zavezo, ki jo je sprejela že prejšnja vlada in jo napovedala v pismu svetu in komisiji. In to je bilo pozdravljeno tudi na Evropskem vrhu, ki je potekal na isti dan. Um, naj povem, da sem vesel, da sem tukaj, eh, zato da lahko povem, eh, kakšne bodo posledice te spremembe. Eh, zakaj? Prvič, mislim, da je pomembno predstaviti kako nova vlada vidi možnosti za to, da bi istočasno dosegli dve nalogi, namreč um, pospeševanje trošenja in pa doseg doseganje večje učinkovitosti na področju rasti. Uh, drugič, na ta način imam možnost, uh, da z vami razpravljam in preverim nekatere izmed sprememb, ki jih je prinesla reforma kohezijske politike. Um, trenutno so te reforme posledica osnutka nove zakonodaje, po drugi strani pa je to um, spodbujalo učinkovito in odlično polsko predsedstvo. Uh, in pa uh, tretjič z mojo prisotnostjo tukaj želim začeti z bolj rednim običajen držav članic, da bi prišli v parlament in eh, da bi se razpravljali o tem, ali se spoštuje M plus dve in eh, kaj se naredi z denarjem, ki se namenja za naše programe. Eh, Italija sedaj nekoliko zaostaja, ko gre za trošanje evropskih sredstev. Eh, pravzaprav smo na predzadnjem mestu, tako vse pravi statistika. Zlasti tukaj zaostaja eh, jug Italije, eh, tukaj konvergenca 12 odstotna. In to je polovica stop, poprečne stopnje v Evropski uniji. Vendar pa temu vedno ni bilo tako, tako da se je v Italiji situacija poslabšala. Vemo, da, smo, da so vse države članice znižale svojo stopnjo črpanja v zadnjem obdobju, ampak Italija je v štirih letih eh, znižala trošanje teh sredstev za 9 odstotkov. Potem naslednjič. Um, Tudi v konvergenčnih regijah imamo regije, ki ustrezajo evropskemu poprečju, naprimer eh, regija Basilikata in pa regije, ki še vedno ne dosegajo desetih odstotkov. Se pravi, obstajajo velike razlike. Imamo tudi nekatere nacionalne programe, naprimer izobraževalni program, ki, eh, kjer je stopnja črpanja 40 odstotna. Se pravi, gre za to, da so problematični samo določeni programi oziroma regije. To je bilo naše izhodišče in diagnoza je enostavna. Zato imamo štiri razloge. Dva razloga sta stara razloga in pa pojavila sta se še dva dodatna razloga ki sta prinesla poslabšanje. Eh, stari razlog je vprašanje posledovanja in pa vprašanje um, neosredotočanja na rezultate, namesto osredotočanja na procese. Eh, se pravi, rezultat v smislu izboljšanja standarda ljudi do sedaj uh, niso bili v središču politične razprave. Uh, potem uh, Novi razlogi pa so naslednji. Gre za slabšanje nacionalnih vlad, zlasti mm, v nekaterih sektorjih in pa zmeda, ko gre za decentralizacijo in zmanjšano vlogo eh, vlade pri vodenju, pri oblikovanju strategij, pri nadzorovanju in pa pri identifikaciji problemov. Eh, no, k temu pa lahko prištejemo še um, manjšo vlogo regionalnih vlad. To nima opraviti samo z krčanjem sredstev, ki jih je Italija sprejela v zadnjem letu in pol, ampak uh, tukaj obstaja še dodatna pojasnjen za to, da se bodo sredstva še naprej krčila in da bo sprejet tudi notranji stabilnostni pakt, um, kar v državi, ki je napo federalna, meni zavez, pomeni zavezo regiji. na katere vpliva tudi, na katere vplivajo tudi nove oblike sofinanciranja. Kakšni bodo odzivi? Najprej se bomo osredotočali na prednostne naloge, štiri prednostne naloge, potem osredotočili se bomo na rezultate. Pripravil sem besedilo, ki vam je bilo Eh, razdeljeno in povzema to, kar bom povedal. Torej, govorimo o sredotočenosti na rezultate. Eh, počnemo to, kar od nas zahteva nova regula eh, regulacija. Um, začenjamo oziroma izhajamo iz nalog, kaj je naš cilj katera, katere vidike, katere pomankljivosti storitev na jugu Italije je potrebno eh, popraviti, kakšne ukrepe želimo sprejeti, zato da bi dosegli te rezultate in na to bomo odločili o tem, kakšno, kakšen znesek potrebujemo za to, da rešimo te probleme. Se pravi, vse skupaj smo nekako obrnili na glavo. Potem tretjič, finančna varnost. Um, Vlada je sprejela pomembne reforme, pomembe spremembe, eh, zato te spremembe zmanjšajo negotovost. Dobili smo tudi odgovore komisarjev Hanna in pa Rena eh, in ona dva sta rekla, ohranite eh, pak stabilnosti, ampak prosim ne na račun regij. Tako da smo uvedli novo določbo v eh, zakonodaji, ki omogoča regijam, da se ne omejuje njihovega sofinanciranja. In pa četrtič, mobilizacija nacionalnih centrov. Minister za izobraževanje sedaj posreduje skupaj z regijami pri izvajanju operacijskih programov. Eh, želi eh, pomagati vse skupaj upravljati, želi eh, vzpostavljati strokovne skupine in preverja, ali bodo te spremembe prinesle pozitivne rezultate. Kakšne so pričakovanja za rast? Nekaj učinkov je neposrednih, Obstajajo kratkoročni učinki, ki jih ne gre zanemarjati. Nekateri izmed teh sprememb eh, bodo imele kratkoročen učinek. Um, dobili bomo nekaj dodatnega denarja za učitelje, ki so v Italiji premalo plačani in to je dobro. Gre za to, da bo denar prišel v mm, pravilnim ljudem, k tistim, ki delajo in pa posebna uh, pozornost za za delavce, ki so na nek način prikrajšani, bodi si, to, bodi si so to ljudje, ki so starejši od 50 let, ženske ali ljudje s posebnimi potrebami. Tudi njim bomo pomagali in pa še neposreden učinek. Eh, gre za ponovno obnovo socialnih pogodb za državljane na jugu, gre za nove pogodbe glede tega, kaj bi morali, eh, kakšni morajo biti programi v šolah, eh, potem tudi spremembe glede prometa. Vse to bo imelo določen učinek za rast, tako kratkoročno kot dolgoročno. To so učinki eh, za rast. Zadnja točka pa še napovedi. Pričakujemo spremembe. V, obdob, v naslednjem programskem obdobju. Novosti so naslednje. Prvič z eh, strategijo želimo doseči blaginjo ljudi, želimo eh, uvesti tudi določene indikatorje, to bo v srčiki naših politik, želimo identificirati ukrepe, s katerimi želimo doseči te rezultate in želimo poskrbeti za preglednost politik, um, glede tega, zakaj pričakujemo, da bodo določeni ukrepi dosegli eh, te rezultate. Um, operativne programe je potrebno poenostaviti. Vse skupaj mora biti usmerjeno v ukrepe, v rezultate in zakaj bi najdrošeni ukrepi dosegli rezultate. Ehm, potem uh, eh, se skupaj smo poenostavili, imamo samo nekaj prednostnih nalog, zato vsi vedo, zakaj se prizadevamo. Potem tretjič povezava z navadnimi sektorskimi politikami. Uh, eden izmed razlogov, zakaj je regionalna politika neuspešna, je to, da je ločena od nacionalnih uh, programov. Um, kaj to pomeni? Ponekod je vse skupaj ločeno strukturnih skladov. Um, vse skupaj je ločeno od naprimer izobraževanja. Na področju izobraževanja se prizadevamo predvsem to, da bo ta ena milijarda evrov, ki jih uh, ehm, ulagamo v izobraževanje, pravzaprav uh, predstavljala nek zgled za to, kako uh, se posvetiti sektorski politiki, kako prilagoditi to eh, politiko v posameznih regijah. In pa zadnja točka. Eh, ja, mm, tukaj bom uporabil drugačen pojem. Mi uporabljamo izraz okrepljeno sodelovanje. Ampak s tem mislim okrepljeno sodelovanje med nacionalno vlado in pa Evropsko komisijo. E, zato smo ustvarili akcijsko skupino, ki jo vodi oseba na moji levi, namestnik e, predsedujoče pa je e, predstavnik direktorata iz Evropske komisije in to je za nas zelo pomembno. Predsednik Monti je predlagal, da bi to poimenovali poglobljena subsidijarnost. Hvala. Uh, Sedaj bomo začeli z razpravo. Prva govornica je Kostance Krel. Hvala lepa. Gospod Barko, z velikim veseljem sem vam prisluhnila. Upam, uh, da bo z vami kohezijska politika v Italiji naredila velik korak naprej. Veliko smo razpravljali o tem, v katero smer bi našel razvoj kohezijske politike. Vi bi lahko bili sedaj tukaj dober zgled in bi to poglobljeno subsidijarnost eh, lahko unesli v prihodnost kohezijske politike v prihodnjo kohezijsko politiko. Strinjam se z vašo analizo. Mislim, da so vaši načrti upravičeni in pravilni? Imam pa naslednjo vprašanje. Italija ni samo z, država z najnižjo stopno črpanja skladov, ampak je tudi ena zmed držav z največjim številom napak pri uporabi teh sredstev in to ima manj opraviti z težavami v zvezi z sofinanciranjem, ampak ima to opraviti z nejasnimi pravnimi pogoji razpisov na lokalni in regionalni ravni. Um, ali želite sedaj poskrbeti za to, da bodo razpisi oziroma predpisi jasni, uh, ko bodo projekti predstavljeni, potem mora biti jasno eh, tudi eh, na kakšen način se bodo porabljala sredstva, eh, ali bodo sedaj ta pravila jasna oziroma ali se bodo ponavljale te napake iz preteklosti, ki so sedaj privedle do tako visoke stopne pomankljivosti. Hvala lepa dve, tri vprašanje. Eh, vprašanje bomo sprejeli, tako da drugi je gospod Kudmanis. Hvala lepa, gospod minister. Imam vprašanje zvezi z izrednimi ukrepi, ki jih boste morali uveljaviti. Kot vidite, je stopnja črpanja v Italiji, ko gre za sklade za regionalni razvoj in pa strukturne sklade. Eh, je Italija dvakrat slabša kot katerakoli druga država v Evropski uniji. In problem je ta, da je ta situacija eh, obstajala skozi vso leto 2011. Samo majhne, do majhne porasti je prišlo eh, za en odstotek od eh, novembra do decembra. Če si ogledamo socialni sklad, situacija ni tako slaba. Eh, je pa stopnja tudi nižja od poprečne stopnje v Evropski uniji. Vprašanje je naslednje. Eh, nimate tako visokih vladnih primankljajev v letih 2011 in 2010. Ali želi vlada še vedno ohraniti te primankljaje majhne s tem, da ne nudi sofinanciranje, oziroma ali gre za to, da so problematični projekti sami, ali upravičenci niso mogli poskrbeti za uh, neko zdravo financiranje teh uh, projektov, vlada pa jih kasneje. Uh, Vlada pa jim kasneje ni mogla povrniti teh sredstev. Tudi, če se ogledate prejšnjo finančno perspektivo, lahko ugotovimo, da Italija do sredine tega leta še vedno ni porabila starih sredstev v znesku ene milijarde evrov. Eh, in to od leta 2006. Elizabeth Schröder, hvala lepa. Tudi mene veseli, da je da ima gospod Barka sedaj možnost preveriti svoje teorije in uh, zanima me, ali vam bo uspelo pri teh težkih pogojih v Italiji uh, uveljaviti svoje teorije. Vemo, da prejšnja vlada ni naredila veliko za to, da bi struktur nesklade smiselno uporabili za revnejše regije. Um, nišče se ni vprašal, ali so to resnično trajnostni projekti. Sedaj pa skušate v kratkem času, v času proračunske zadoženosti, vse skupaj nekako uh, eh, brniti na glavo. No, videli bomo, ali vam bo to uspelo. Vaše teorije so za nas zelo zanimive. In uh, želimo si, da bi končno dobili regije, kjer bi uh, resnično um, lahko poskrbeli za to usmerjenost v rezultate. Um, ali vam je uspelo preveriti tudi drugi del vaše teorije? Um, Zanima me, ali ste vključili tudi svoje regije v svojih uh, v reformah, ali ste se o tem pogajali z eh, predstavniki regij. Uh, imamo tudi načelo partnerstva in kolikor vem, se to načelo slabo uh, izvaja v Italiji. Imamo okoljske partnerje, socialne partnerje. Eh, potem partnerje glede enakosti spolov in vsi ti partnerji bi morali biti enakopravno vključeni pri sprejemanju odločitev. Ti morajo imeti svoje glase v odboru za nadzorovanje, te je potrebno podpirati tako da pravzaprav sodelujejo na isti ravni z vlado. To je zapisano v uredbi. Zanima me, ali to izvajate tudi pri vas. To se mi zdi uh, predpogoj za to, da bi lahko zagotovili to enakovredno izhodišče uh, za vse. Vem, da je v teh posebnih razmerah še težje vključiti ta princip od spode na vzgor. Ampak samo me zanima, kaj ste naredili za to, da bi spoštovali to načelo. Hvala lepa, zdaj pa dobi besedo gospod Barka. Hvala lepa. Ja, prav gotovo, te stopnje napak so zaskrbljujoče. Seveda morate vedeti, da glede na značilnost moje države mm, Načinost moje države je ta, da pravzaprav vse naredimo v zadnjem trenutku in tako, da ko dobiš končno sliko, je pravzaprav ta ni tako slaba, kot se prej napoveduje. Mislim, da je to, kar ste povedali, upravičeno. Pogojevanje je ustrezen inštrument. Eh, s katerim lahko to uravnavamo. In uh, tudi pri četrti točki, kjer sem govoril o pogojevanju, bi morali upoštevati to, kar ste povedali. Mm, sam sem, uh, ko sem se vrnil v Italijo, ugotovil, da uh, razpisi niso edini problem, so pa eden izmed problemov in lahko bi izboljšali kakovost naših razpisov ter pri tem spoštovali tudi pogojevanje potem uh, vprašanje glede tega, zakaj Italija zaostaja. Uh, ja, uh, lahko predstavim sliko iz prejšnjega leta, ki je primerljiva z situacijo leta 2006. Po treh letih izvajanja, po skoraj štirih letih izvajanja programa, je Italija bila pred uh, enim letom na stopni 7,5, sedaj pa je na stopni 12 odstotkov, medtem ko je uh, eh, poprečna evropska raven 14,5 odstotkov. Ampak zanimivo se je ogledati situacijo istih držav pred sedmimi leti. Pred sedmimi leti je imela Italija več kot 16-odstotno eh, 16 stopnjo črpanja. Uh, preostala Evropa pa je bila na 21 odstotkov cela tri. E, to pomeni, da smo vsi poslabšali uh, našo stopnjo črpanja, ampak Italija je poslabšala štali. Čemu gre to pripisati? Meni se zdi, da kakovosti projektov in pa e, vprašanju sofinanciranja. Kakovost projektov uh, Eh, je problem, kaj ti eh, ni bilo vedno popolnoma jasno, zakaj se neka sredstva porabljajo. Zato moramo najprej zbrati projekte. Eh, ko govorimo o projektih, napovemo nekakšne številke, kraje. Ne, dos, ne dosegamo pa ne uspemo pa tega ustrezno predstaviti našim eh, prebivalcem. Potem imamo tudi eh, vprašanje oziroma problem sofinanciranja. Imeli smo ta, bak, eh, ta pak stabilnosti. Um, ki je prav tako vplival na sofinanciranje iz tega pakta smo dobili 13 eh, do 14 milijonov evrov. Um, s tem se bomo lahko odzvali na problem tega pakta stabilnosti, brez da bi s tem uh, vplivali na sofinanciranje. Potem, no, ta načrt, eh, ki sem ga predstavil, je bil usklajen tudi z regijami eh, in to do vsake podrobnosti. Naj vam podam primer železnice. Ehm, ja, seveda v Rimu, na primer, smo razmišljali samo o glavnih rutah. Ko smo o tem razpravljali z eh, regijami, pa so se pojavile tudi druge ideje. Šlo je za javne razprave in uh, takrat so se pojavljali uh, And this has changed what we decided uh, during, you know, famous Tam so se oglasili tudi tisti, ki uh, se morajo vsak dan voziti na delo in uh, Sestali smo se tudi s temi ljudmi ter eh, skušali rešiti tudi njihovo situacijo. Podobno je bilo z izobraževanjem. Tudi tu smo se pogajali z regijami in pa provincami, ki imajo besedo v tej zadevi. In uh, s pomočjo dogovora smo potem sprejeli končne odločitve. Kar se tiče partnerstva, tukaj sem manj zadovoljen. Uh, tukaj je vse skupaj nekako obstalo, eh, ko je šlo za nadzorni odbor. Um, ampak vse skupaj smo uspeli rešiti, sestali smo se z predstavniki udrženih strani, čeprav so sindikati takrat uh, stavkali. Vseeno smo se uspeli uh, vsem skupaj pogovoriti in uh, in um, odločili smo se tudi o tem, da bomo razpravljali o naslednjih uh, korakih, da bomo sprejeli ukrepe tudi za starajoče se ljudi, ki do sedaj niso bili v uh, središču naših programov. Na ta način bomo lahko bolje spoštovali načelo partnerstva. Hvala lepa, naslednja je Erminja Maconi. Hvala predsedujoča. Gospod minister, dobrodošli. Sama vas bom nagovorila v italijanščini, tudi zaradi tega, ker je priznavanje jezikovne raznolikosti pravzaprav pomembna bitka, v katero smo se spustili kot italijanska delegacija. Izognili smo se namreč. Tem, izogniti se namreč želimo temu, da bi nam oduzeli možnost govoriti v italijanskem jeziku zato tudi govorim sedaj v italijanščini. Gospod minister, govorili ste, no pravzaprav ste predstavili načrt, o katerem so se nekatere italijanske regije nedavno dogovorile, predvsem imamo v mislih regije na jugu Italije. V dnevnem časopisju beremo, da ne želijo, da bi regije na jugu izgubljale pomembna sredstva in vire. Te regije so namreč ogrožene, predvsem zaradi tega, ker regionalni načrti niso bili spoštovani. No, naj prvo povem, da teh regionalnih načrtov niso spoštovali zato, ker je prišlo do finančne krize, ker je prišlo tudi do zmanjšanega pritoka nacionalnih virov do teh regij. To je tisto, zaradi česar te regije niso uspele izpolniti evropskih meril. Tudi to je razlog, zakaj te regije na jugu Italije niso uspele izpolniti regionalnih načrtov. V tem predlaganem načrtu piše tudi, da bi se morali še enkrat pogovoriti o nacionalnem deležu sofinanciranja z 50 na 25 odstotkov. Vi odkimavate, ampak tako sama berem to besedilo. Če se motim, bom z veseljem sprejela to novo informacijo. Upam, da je res prišlo do drugačnega sofinanciranja, da ste se o tem pogajali. Iz tega izvira tudi moje vprašanje. Vprašanje pravzaprav izvira. iz pridobljenih podatkov. Namreč sama sem v preteklih mesecih predstavila tudi možnost zniženega sofinanciranja. To bi verjetno tudi na evropski ravni privedlo do zniženih sredstev. Veste pa, da bi lahko takšno znižanje zagotovili samo preko spremembe same regulative. Zato vas sprašujem, kakšno je vaše mnenje o tem? Italijanska delegacija je večkrat izrazila svojo zaskrbljenost tudi zaradi samega pogojevanja, ki je vključeno v predlog komisije za naslednje programsko obdobje. V mislih imam torej prihodnje programsko načrtovanje. Ta napoved je skladna seveda s tem, kar je bilo odločeno da se bo bolj pogosto in bolj skrbno spremljalo to, kako se porabljajo sredstva. Tudi v Italiji je prišlo do določenih nepravilnosti, sredstva se niso na pravila način porabljala, cilji niso bili izpolnjeni, zaradi tega se sedaj predlaga, da se unese tudi načelo pogojevanja, da se vključijo sankcije. Vseeno pa se mi ne zdi smotrno, da vključimo makroekonomsko pogojevanje. Ne moremo kohezijske politike utemeljiti pravzaprav na mastrihskih merilih. To zamisel naša država ne podpira. Zanima me tudi, kaj se bo potem zgodilo s samim duhom kohezijske politike. To vrstno usidranje je pravzaprav v nasprotju s samim bistvom kohezijske politike. Kohezijska politika je politika solidarnosti, namenjena je temu, da bi bolj zaostala območja v Evropski uniji spodbudili, zato da bi tudi ta območja lahko spoštovala vsa pogoja in pravila. Zato se resnično zauzemam za to, da se izpolnijo vse obljube, ki so bile dane. Glede partnerskih pogodb pa se mi zdi, da jih je komisija v svojem predlogu za naslednje programsko obdobje še okrepila. Predvsem pa je pomembno, da bolj odločno povdarimo tudi svoje prepričanje o tem, da bi morali na lokalni ravni, še posebej pa na regionalni ravni, zagotoviti večjo avtonomnost. Strinjam se s pomisleki kolegice Šrter. Že ta osnutek načrta, ki ga vi predlagate, gre po mojem mnenju v ravno nasprotno smer vodi k centralizaciji sprejemanja odločitev, k centralizaciji izvajanja ukrepov, torej vse naj bi vodila osrednja vlada. Resnično me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem. Hvala. You, uh... Hvala lepa, kolegice in kolegi. Žal mi je, ampak moram reči, da imamo še sedem govornikov, tako da če se lahko čim krajši, vem, da je za italijanske kolege težko. Uh, to naredite, ampak vseeno najprej čakamo v čas. Ministr. Gospod minister, dobrodošli. Dobrodošli predvsem zato, ker ste pristojni za to področje, ker imate veliko izkušenj. Potrebujemo nekoga, kot ste vi, na tej funkciji. Slišali smo kar nekaj zamisli, kar nekaj predlogov, Mislim, da tu zeva v nebo pijoča praznina, ki smo ji bili priča v zadnjih letih. Skoraj da eno leto je italijanska vlada rabila za to, da je imenovala ministra za evropske zadeve, tako da ne moremo biti pravzaprav presenečeni nad tem, da je prišlo do precejšnjih udarcev za voljo izbir, ki so bile opravljene na nacionalni in regionalni ravni. ugotavljam, da veliko in tudi potrebno pozornost posvečate predvsem temu, da bomo lahko izgubili sredstva iz trenutnega programskega okvira. Verjetno pa zelo dobro veste, da moramo razmišljati tudi o prihodnosti. V zadnjih tednih smo tako v našem odboru kot tudi v drugih odborih začeli razpravljati o novih uredbah, o novem programskem obdobju 2014-2020. Vi ste preomenjali okrepljeno sodelovanje z Evropsko unijo. Zato me zanima, ali bi bilo možno sploh oblikovati okrepljeno sodelovanje s parlamentom, ali bi lahko mi skupaj opredelili izhodišče, čeprav neko takšno bolj surovo izhodišče, nikakor si ne smemo delati iluzij, namreč podatki jasno kažejo, kakšna je stvarnost. Vseeno pa se mi zdi, da bi morali nekako skupaj v neki enoti obravnavati prihodnje predloge. Potrebujemo nek okvir, v katerega bi vključili vse regije, tudi italijanske regije, Italijo kot državo. V tem okviru bi tudi vse regije imele bolj praktično vlogo pri porabljanju sredstev. To je predlog, ki bi ga imel. Seveda bomo lahko enkrat drugič bolj poglobljeno razpravljali o tem tudi morda v drugem forumu. Vseeno pa bi vas rad to vprašal. Še eno vprašanje bi imel. Prej ste govorili o predlogu, ki je bil nedavno predstavljen v zvezi s prerasporeditvijo sredstev med posameznimi regijami, predvsem na jugu države. Zato me zanima, ali želite na nek način sredstva, ki so bila oduzeta tem regijam, nadomestiti z drugimi sredstvi, morda v obliki posojil. Tu imamo pravzaprav kot italijanska vlada moralno dolžnost, da poskrbimo za to, da ne bi prišlo do nadomestitve, kajti s tem bi pravzaprav že vnaprej izgubili bitko. Zato me zanima, če imate vi kakšno idejo v zvezi s tem, ali bi lahko poskrbeli za nova sredstva, morda, da ne bi prišlo do posredovanja države? Eh, eh, Hvala lepa. Prej nisem imel priložnosti, da se vam zahvalim, zato ker ste prevzeli to funkcijo. Želim vam veliko uspeha pri nadaljem opravljanju dela, ki bo zagotovo zelo naporno in težko. Sami ste predstavili kar nekaj argumentov, zakaj smo se znašli v tem položaju. V zadnjih letih smo tudi mi sami bili deležni precejšnjega upada verodostojnosti na mnogih področjih. Par kratkih vprašanj bi imel. Mi je žal, da je Konstanca že zapustila dvorano, ampak. Zanima me, kakšno je vaše stališče, kakšno je stališče italijanske vlade glede uvedbe nove kategorije regije. Druga zadeva, ki me zanima, pa je, kar zadeva samo ulogo regije. Kakšno je stališče vlade v zvezi z ulogami regij v okviru partnerske pogodbe? Namreč podana je bila prošnja, da se regije v pogodbe o partnerstvu pravzaprav vključi kot ključne akterje. Zanima me, kako je za evropsko ureditvijo na tem področju. Evropski kodeks ravnanja je natančno opredelil, kateri dodatni subjekti se lahko vključijo v posamezno opredeljevanje tematik. To me zanima. Hvala um, per eh, rispetto della. Torej. Glede jezikovne politike, ki jo vodi Evropski parlament, bom tudi sam odgovarjal v italijanščini. Kar zadeva ponovna pogajanja o sofinanciranju Tu gre za ločeno kategorijo, radikalno ločeno kategorijo od tisto, ki je bila uveljavljena v nekaterih državah, zato bi morali še posebej eh, ločeno obravnavati zniženo stopnjo sofinanciranja. Nekatere regije, nekatera območja so nujno potrebovala dodatna javna sredstva, zato smo se predvsem osredotočili pri, na stopnjo sofinanciranja. Regije so bile tiste, ki so opredeljevale projekte in to, zakaj se bo namenjalo sredstvo. V, tiskih se je, v tisku se je veliko govorilo o tem, da se bo stopnja sofinanciranja v Italiji znižala z 50 na 25 odstotkov, da bo skupnost financirala projekte v višjem deležu z 50 na 75 odstotkov, ampak eh, na voljo imamo pri nas skupino za železnice. Za deset let smo opredelili stopnjo sofinanciranja, koliko bo Italija sofinancirala, koliko bo sredstev iz Evropske unije. Ampak o tem se bomo pogovarjali šele potem, ko, katere, ko bomo vedeli, katere projekte bomo izbrali in financirali. Ne gre enostavno za znižanje sofinanciranja z 50 na 25 odstotkov, govorimo o sredstvih v višini osmih milijard. Za milijardo 500 milijonov evrov gre, se pravi za financiranje v ravni 50-54 odstotkov. In to milijardo in pol naj bi potem namenili za projekte. Železniški sektor bo urajala posebna skupina, ki smo jo oblikovali. Zato in zagotovo ne bo zaradi tega treba spreminjati evropskih uredb ali ureditve. Res je, da prihaja do tveganja centralizacije, vendar ne v tolikšni meri, kot je to izpostavila nemška kolegica. O vsem tem smo se pogovarjali, pogajali, se dogovorili z regijami. Samo pri skladu za železnice bodo v roke zadeve prevzele osrednje oblasti. Vse ostalo se izvaja v okviru regionalnih projektov in programov. Osrednja vlada bo samo opravljala tiste vloge, ki ji pripadajo v okviru decentraliziranega sistema. Se pravi, spremljala bo, kako se vse skupaj izvaja. Če govorimo naprimer o šoli, ki mora zagotavljati učencem iste kompetence, potem lahko država samo nadzira, kako se to izvaja. Enako velja tudi za kakšne druge projekte. Potem pa še makropogojevanje, italijansko stolišče, glede tega je znano. Če računi niso urejeni, potem je pod vprašaj postavljena tudi učinkovitost kohezije. Tudi vaše besede so jasno letele na to. Italija se je znašla v stanju, ko so javne finance nestabilne, zato smo tudi znižali prispevek, ki gre iz javnih sredstev. To pa je tudi tisto, kar nekoliko šibi kohezijsko politiko. Mi ne nasprotujemo temu, da bi uvedli naprimer tudi sankcije za tiste države, ki ne spoštujejo pogojev. Pogoji morajo biti ustrezno opredeljeni in predvsem sorazmerni. Italija meni, da trenutni predlog ni primeren, zato ker ne spoštuje sorazmernosti niti specifičnosti. Zato mora komisija predstaviti nov predlog in o tem se ne mislimo pogajati. Prehajam nazaj na angliščino, ker bom tako mogoče nekoliko hitrejši. 2014 do 2020. Italija verjetno meni, zagotovo meni, da je vloga Evropskega parlamenta bistvena in to je tudi razlog, zaradi katerega sem tukaj. Z veseljem sem prišel. Tudi problem vloge regij, sama simultanost odobritve operativnih programov in partnerskih pogodb omogoča regijam, da igrajo bistveno vlogo pri tem. Nimamo predhodno obdobje in obdobje po tem. Ne, regije so že po definiciji del partnerskega programa in, no in potem Evropski kodeks eh, ravnanja oziroma vedenja se nam zdi nujen. Komisijo vabimo k odprti razpravi in to zato, da ne bo kdo rekel, da bomo potem imeli tehnokratski pristop k temu kodeksu. Italija, kot veste, verjame, da to ni mogoče najboljši način, ampak da je treba posebno pozornost posvetiti regijam, ki so se odločile za postopno ukinjanje oziroma odstopanje od tega. Ampak, kot rečeno, treba je dati več kot en mesec na voljo časa za pogajanje o teh vprašanjih. Hvala lepa. Gospod Danželis. Grazie. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod minister, najprej čestitke. Želim vam tudi veliko uspeha pri opravljanju dela. Čestitam vam tudi k imenovanju na to funkcijo. Zelo na kratko, številne vprašanja imam, vendar se bom omejil na eno samo vprašanje. To vprašanje se mi zdi zelo pomembno, kajti na vse zadnje se nanaša na pomembno temo in sicer na kakovost izdatkov. Pogosto se pogovarjamo o številkah, o količinah, zelo malo krat pa govorimo o tem, kako kakovostno porabljamo denar. Dobro porabljena sredstva so pomembna. To je predpogoj za rast, za razvoj, za delovna mesta. Zato vas sprašujem, kateri instrumenti, katere pobude bi bili potrebni za to, da izpolnimo ta cilj, ki se zdi vsaj meni osebno prednostno pomemben. Kakovost izdatkov. To me zanima. Hvala. Thank you, Jan Albrecht. Hvala, zdaj pa Jan Albrecht. Thank you. Hvala. Gospod minister, veseli smo, da ste tukaj v svoji vlogi. Delno nas pa zanima tudi notrni italijanski problemi, pa tudi vaše italijanske izkušnje. Ampak kaj pa prihodnost? kako bo videti iz vašega gledišča? Nekaj konkretnih vprašanj v vašem dokumentu. Piše in so omenjeni nacionalni centri kompetentnosti. Kaj to pomeni? Nam lahko razložite? V obdobju pred pristopom ste sodelovali tudi s predsednikom Evropske komisije v različnih eh, komisijah oziroma odborih. Kasneje pa je prišlo do nadzora komisije. Vi ste predlagali, da se komisija vključi sto, na stopni izvajanja. To se mi zdi zanimivo. Ali menite, da je to nekaj, kar moramo uporabiti v prihodnosti, ali pa je to začasna krizna rešitev, da se komisija vključi? In še eno vprašanje. Kaj menite o CSF, o skupnem strateškem okviru? ali naj bo spet kot eh, delegiran akt ali kot priloga k obstoječi uredbi. Kako bi to rešili vi? Zanima nas vaše mnenje. Še en element. Zelo pomembna je tematska koncentracija in to pomeni tudi omejevanje ali ring fencing to omejevanje se lahko zdi dobro, lahko pa je bolj fleksibilno. Lahko pustimo več manevrskega prostora državam članicam, ampak mislim, da bo Lambert povedal kaj več. Zdaj pa še gospa Kosta. Tudi sama sem seveda zelo vesela, da je minister Barko z nami. Poznam ga več let, zelo dobro se spomnim, ko mu je Prodjeva vlada pravzaprav namenila funkcijo referenčne točke za posamezne regije, ko so izvali strategijo do leta 2013. Tu gre za specifično italijansko vprašanje. Namreč programsko obdobje, ki trenutno velja, je tudi novo vlogo, ki jo imajo regije v Italiji skladno z ustavo. Regije so tiste, ki imajo več besede sedaj pri upravljanju sredstvi. Dve problematični zadevi pa se vseeno izpostavljata. Zato hvala lepa tudi ministru, ker je to dvoje omenil. Najprej. V teh letih nismo imeli na voljo strateškega nacionalnega okvira, ki bi opredeljeval skupne cilje, pri katerih bi lahko tudi regije odigrale avtonomno vlogo. Nacionalnih strateških ciljev nismo imeli, nismo vedeli, kakšna je avtonomija regiji. Ta partnerska pogodba lahko nadomesti čudovit program, ki je bil oblikovan, pa potem opoščen v zadnji vladi Italije do leta 2015. V tem programu so bile opredeljene prednostne naloge in mislim, da je to tema, ki bi jo morali strateško ponovno obravnavati, če želimo zagotoviti avtonomijo regiji in regijam dati tudi večjo vlogo pri upravljanju sredstev. Potem pa še druga zadeva ki se nanaša na strateško vprašanje. Na podlagi izkušenj vem, da lahko dosežemo več, če bomo spodbujali sporazume z vlado, pa tudi med posameznimi regijami. Regije bodo s tem spodbujene, da oblikujejo programe, s katerimi se bodo lahko povezovali z drugimi regijami regijami, ki izvajo sorodne programe, kot je bilo to storjeno na področju izobraževanja. Še par specifičnih vprašanj. Italija je imela v tej krizi kar nekaj zanimivih izkušenj tudi pri uporabi sredstev iz socialnega sklada. Država je z regijami sklenila določen sporazum, ki je tudi natančno predeljeval okvir, v okviru katerega lahko tudi mikropodjetja prejmejo sredstva iz socialnega sklada. Vendar so pri tem morali biti spolnjeni določeni pogoji. Pogojevanje je tudi danes zelo pomembno in bo v veljavi pri dodeljevanju sredstev iz naslednjega okvira. Sredstva socialnega sklada bi morali uporabljati za socialno vprašanje, ne pa zato, da pokrivamo vrzeli, ki nastajajo zaradi same ureditve. Pogojevanje me zanima, ali bomo pogojevanje opredelili skladno z uh, specifičnimi lastnostmi držav, kot sta Italija, Nemčija, kjer so tudi regije ključni akterji. Kaj se bo zgodilo s strukturnimi spremembami? Ali bodo na nacionalni ali regionalni ravni to opredeljevali? V novem programskem okviru bo naprimer morda regija opredeljena skladno z nacionalnim zakonom in ne skladno z teritorijalnim načrtom. Kako se bodo potem porazdeljevala sredstva? Ali je to pogojevanje torej sorazmerno? ali upošteva sorazmernost in še zadnje vprašanje. Občutek imam, da bi resnično morali bolj natančno opredeliti in tudi skupaj razumeti, kateri so tisti postopki, ki naj bi bili popolni, pogosto pa so nekoristni, ne zagotavlja kakovosti, preglednosti in ki jih lahko pravzaprav. Prav opustimo, zato ker potrebujemo postopke, ki vodijo k učinkovitosti. Zanima me, kako bo delovala tehnična pomoč, kako se bodo uporabljali instrumenti pri dodeljevanju sredstev strukturnih skladov. Kakšno bo sklevanje med vlado in regijami? Hvala. Hvala, zdaj pa Mihael Teurer. Ja, hvala lepa, gospod Barka, da ste prišli med nas kot poročevalec Evropskega parlamenta. Uh, sem pripravil poročilo o problemih eh, absorpcijske zmogljivosti. Preučili smo razloge in vzroke za nizke stopnje absorpcije v nekaterih regijah. Škandalozno je, da nekatere regije ne, more, ne morejo absorbirati določenih sredstev in zato je treba okrepiti njihove zmogljivosti. Treba je sodelovati z močnimi lokalnimi, regionalnimi vladami in oblastmi, ki jih je treba ukrepiti. Moje vprašanje je, ker ste zdaj tukaj v Bruslju in po vsej Evropski uniji precej znani zaradi poročila Barka, naslednje. Zanima me, ali poznate ozadje v Italiji, kakšno vlogo lahko igrajo kohezijski skladi in drugi skladi v makroekonomski stabilizaciji ne samo pri tej dolžniški krizi in pri napetostih v evroobmočju. Mislim, da se moramo res osredotočiti na strukturne in kohezijske sklade in na to povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva, zlasti v nekaterih regijah. Zanim, zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega zelo pomembnega vprašanja. Hvala lepa. In kot zadnji, Lambert van Nistelrooy. Hvala lepa, gospod minister Barka, da ste ponovno prišli med nas. Imam nekaj vprašanj. Prvo je, v poročilu Barka ste govorili o teh pogodbah, ki jih je treba skleniti. Vaš pristop je zdaj dober primer tega, kaj ste menili v vašem poročilu. Treba je namreč reorganizirati in spremeniti stvari. Tu gre za vrsto pogodbe ki jo predlagate v poročilu in ta se odraža v vašem pristopu. In kot drugo, pri vaših prednostnih nalogih sem, nalogah se mi zdi, da nekaj manjka in sicer energija oziroma energetika. Če govorimo o strategiji Evropa 2020, ste ponovno prerasporedili par prednostne naloge, pa vidim, da energetike tukaj ni. Zakaj? Tretje vprašanje. Mogoče, ker zadeva porabo denarja za izobraževanje. Rekli ste, da želite, da je to prednostna naloga. Ampak, če ne bomo spremenili trga dela, če ne bomo postali bolj fleksibilni, ne bomo mogli vložiti več denarja van in ne bomo uspešni. Poleg tega pa vaša vlada kaže še nek drug pristop. Kako se to povezuje zdaj? Če si pogledamo rezultate vnaprej, v vašem stališču govorite, da doslej ni bilo ciljno usmerjeno, da aktivnosti niso bile ciljno usmerjene. Torej, nam lahko poveste nekaj več o usmeritvi vaše vlade. Fabricio, izvolite, beseda vaša. No, najprej se bomo sredotočili na Italijo, potem pa na prihodnost. Kako nameravamo izboljšati kakovost No, kakovost je bistvenega pomena in pričakujemo, da bomo to naredili s tem, da bomo predvideli izvajanje nekaterih orodij nove uredbe. Akcijski načrt bo predvidel do določene mere in tukaj se navezujem na vašo točko. Ja, naredimo vse, kar je potrebno s to pogodbo in seveda izvajamo tudi projekte, ki tečejo. Gre torej za predvidevanje nekaterih vidikov nove pogodbe. Eden od teh vidikov je usmerjenost na rezultate, na kazalnike, na podlagi katerih se pripravijo aktivnosti in spremljajo ne samo finančne aktivnosti, ampak tudi učinkovitost tega, kar se izvaja. Treba je se vprašati, ali samo dajemo več denarja v žepe učiteljev ali pa res v izobraževalne programe. Izbira prednostnih nalog je bila odvisna in zdaj se navezujem na zadnje vprašanje. Je bila taka in ker se nismo želeli sredotočiti na energijo, na energetiko, ker je bilo to že narejeno v predhodnem obdobju, zlasti na jugu Italije. Če se boste spomnili, zdaj ima zdaj Italija delež svoje porabe energije, ki gre za, ko gre za nevodno energijo, ki je večja kot pri evropskih ciljih. Zato nismo dali energetike med naše prednostne naloge. Zato smo se želeli osredotočiti na druge prednostne naloge. In še nekaj v zvezi z Italijem trg dela. Najprej znotraj izobraževalnih programov je večji del namenjen kakovosti šol. Vemo, da imamo nekaj šol v Italiji, ki ne bi smele biti tam, ki kot ena od prvih članic Evropske unije ne bi smele imeti tovrstnih šol. Nekateri otroci ne spoštujejo zakonov postanejo žrtve organizirane kriminala tudi zaradi tega, ker so hodili v take šole. 40 odstotkov otrok na jugu Italije dosegajo podpoprečne rezultate, ne izpolnjujejo ciljev programov PISE in se ne morejo soočati in konkurirati drugim študentom v Evropski uniji. Kar nekaj novih pobud se izvaja v okviru novega programa in upamo, da se bo to potem uporabilo po celi državi. Namen ministra za izobraževanje in rezerve je, da se te aktivnosti uporabljajo za, tudi za druge politike, običajne politike. Torej preko politike, ki je teritorijalne narave, želimo potem prenesti te izkušnje tudi na preostanek države. Glede prihodnosti. Kaj pomenijo nacionalni centri kompetenčnosti, National Competence Centers? V nekaterih primerjih gre lahko samo za nek direktorat v sred, osrednji administraciji, da naprimer na Ministrstvo za izobraževanje organiziramo direktorat, ki bo zato prestojen. Temu pravimo nacionalni centri kompetenčnosti, zato da smo poenotili izrazoslovje. V drugih primerjih je to lahko tudi agencija. Naprimer, naše železniško podjetje ima zelo dobre rezultate, ima odlično skupino inženirjev in mogoče morajo več časa posvetiti tudi razvoju ju, železnic na jugu. Prej so se osredotočali predvsem na severne dele države. Se pravi, ne bi se zdaj osredotočali tudi na področja, kjer je to manj razvito. To so javni centri kompetenčnosti znotraj uprave ali znotraj korporacij v, lasti, v javni lasti. No, glede prihodnosti moram reči, da tudi eksperimentiramo. Mislim, da si moramo deliti odgovornost pri strateških izzivih in ciljih Sam vidim, da moramo zagotoviti kontinuiteto in ko smo, ko smo o tem govorila z Danito, sem videla, da smo enakega mnenja. Ne govorimo samo o začasni rešitvi z partnerskimi pogodbami. Vsi moramo imeti in nositi odgovornost. Odgovornost ni samo v Bruslju. tisti, ki podpišejo partnersko pogodbo, imajo pred seboj izziv izvajanja in potem morajo sodelovati tudi z Brusljem, z Evropsko komisijo, tako da so naprimer na nacionalni ravni seznanjeni s kritikami. Tukaj ne govorimo o upravljanju, ampak o sodelovanju. Seveda bo prišlo tudi do revizije teh pogodb. Komisija pa je pred izzivom, da mora zdaj pripraviti nek predlog. No, ampak eh, to je predvsej zapleteno, kajti to imamo zdaj na mizi. Vabite jih uh, hitri odzivnosti. Mogoče bo to nekoliko zapleteno, ampak zdi se mi dobra zamisel. No, bomo videli, kako bo to potekalo v praksi. Skupni strateški okvir. Glede tvegan sem še vedno precej zaskrbljen. Italija je nekoliko izolirana in zato še vedno menimo, da je komisija tista, ki mora biti pristojna za to, da to napiše. Kaj te država članice bomo to ošibili in razvodeneli. Dokument ne bo uporaben. Na zadnjem sestanku sveta sem predstavil stališče Italije, da naj bo to dokument komisije. In če ne bo tako, naj vsaj na nek način to ostane dokument komisije, mogoče ga komisija lahko odobri oziroma pripravi, odobri pa ga Evropski svet. To so možnosti, ki jih imamo pred seboj in treba je kombinirati legitimnost s tem, da tega ne razvodenimo. In še zadnja stvar, tematska koncentracija. Te tematski cilji so preveč eh, togi, preveč tvegane, da rečemo kalabri, ko gre za konkurenčnost. To ne bo pomenilo, da moramo metati denar v univerze, v vse. Ne, nekatere si zaslužijo ta denar, ampak nekatere pa ne. Če ne uporabimo tega denarja na pravilen način, ga mečemo skozi okno. Ponovno je treba oblikovati socialno pogodbo med državo in državljani lahko naredimo korak naprej, ne moremo pa narediti celega prestopa. Ne moremo prositi Kalabrije, da naredi cel skok naprej. Kajte na ta način ne bomo naredili nič pametnega, samo podjetja bodo pripravljala predloge za razpise, potem pa ne bo nobenih aktivnosti. Več fleksibilnosti je treba omogočiti. Seveda še delamo na tem. Ampak pri socialnem skladu je tako, da je treba izbrati tisto, na kar se bomo osredotočili in, in to izbiro moramo prepustiti regijam. In še zadnja stvar, interregionalni program. Ja, vendar naše izkušnje niso bile prav pozitivne. Treba je zagotoviti, da je porazdelitev odgovornosti jasna. Torej, da, vendar. Moramo biti pazljivi. Uvajanje pogojev, to pogojevanje nas vodi v smer, da bomo vnaprej se zavedali tvegan in da ne bomo na koncu samo krpali težav. Seveda pa se moramo zavedati, da ne vemo vsega, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Kdo pa ve? Lahko pa predvidimo marsikaj. Toliko za enkrat. Hvala. Um, Hvala lepa. Mislim, da smo s tem zaključili izmenjavo mnen z ministrom Fabricijem Barko. Mislim, da lahko rečem v imenu nas vseh, da cenimo vaša prizadevanja zdaj v Italiji, pa tudi vaše pripombe glede prihodnje politike, kajti kot vidite, smo sredi razprave o splošni uredbi in vemo, da svet ni enoten pri številnih vprašanjih, vedeli pa smo tudi, da imate nekaj čudnih stališč, če lahko tako rečem. Hvala za vaš obisk, to je za nas zelo pomembno in kadarkoli boste želeli kakšno stališče predstaviti tudi nam, nam bo to zagotovo koristilo in z veseljem bomo prisluhnili vašemu mnenju. Še enkrat veliko uspeha vaši vladi, vladi gospoda Montija. Upamo, da bo Italija uspešna in. Veseli bi bili, če bi tudi kohezijska politika prispevala k izhodu iz vseh težav. Vesele praznike in srečno novo leto. Hvala lepa. Thank you very much. I really enjoyed it. I really did. Yes. yes pleasure to see you. Thank you. Thank you. All the time contributing. Yeah. Thanks. Thank you. Um, dear colleagues, we go on. The next point on our agenda is. Sedaj ja, pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Predstavitev, ki je vedno bolj pomembna. Gre za BDP in druga merila v kohezijski politiki. Z nami so štirje strokovnjaki in vrstni red sledi logiki same teme. Začel bo profesor Jacek Šlahter o izzivih glede tega, kako prilagoditi socialna merila kohezijski politiki. Prosim, eh, govornike, da so kar se da kratki, tako da bomo imeli dovolj časa za vprašanja in pojasnila. Prvi je gospod Šlahter. Tvoj, ne? Hvala lepa za povabilo. Skušal bom biti kar se da kratek. Povedal sem, kakšni so meniki v nacionalnih uh, proračunih in uh, kako se je to razvilo. Končno smo dobili sistem nacionalnih proračunov, ki ga je predlagal gospod eh, Richard Stone in na koncu smo dobili nacionalne sisteme. Finančnih izkazov. Prav tako imamo zapisano kohezijo v Lizbonski pogodbi. in uh, BDP uporabljamo kot eno, kot eno izmed pomembnih meril. Pomembno merilo je tudi raven zaposlenosti. Ko gre za teritorijalno kohezijo, pa je napredka manj. In uh, ponavadi je tukaj pomembno ja, dostopnost. Eh, potni čas in tako naprej. Eh, BDP kot merilo, zakaj ja, zakaj ne. Najprej ne povem, da je to bolj ali manj objektivni kazalec eh, proizvodnje, ampak to ne velja za vse regije. Če moramo primerjati države, regije, če želimo videti, kako se razvijajo, je to najlažje ugotoviti na področju oziroma na podlagi BDP. Um, ehm, veliko je tukaj poenostavitev, ki so lahko kar uh, eklektične, če je delo pravljeno doma, če je plačano, če se, uh, se šteje, če ni plačano, pa se ne šteje. Potem vstaja tukaj tudi vprašanja obsega ali gre tukaj za proizvodnjo, ali bi naj upoštevali tudi proizvodnjo, ki škodi okolju ali ne. Potem uh, siva ekonomija v teh finančnih poročilih in tako naprej. Imamo tudi probleme pri, pri, pri primerjavi posameznih območij, kakšne so cene, kakšna je valuta in uh, kako lahko to prevedemo na skupni imenovalec, za te namene ponavadi uporabljamo kupno moč kot standard. Če si ogledamo teritorijalni obseg, tukaj skušamo primerjati na, rav, na ravni držav, pa tudi na regionalni ravni. Gre za področja nad 2 in nad 3. Drugačne rezultate dobimo, če primerjamo poseljenost nekega teritorija in uh, postavlja se tudi vprašanje upravičenosti BDP-ja kot indikatorja. To je mentalna slika, ki jo imamo v mislih, ko govorimo o zadnjem kohezijskem poročilu, BDP na glavo in pa upoštevanje tudi kupne moči. To je delo, ki ga je opravila Svetovna banka. Tukaj vidite BDP na kvadratni kilometr za Belgijo. Kaže zelo raznoliko sliko. Himalaja je v Bruslu in pa v Antwerpnu. In pa sedaj vidite še sliko za Polsko. Vidite, da je najbolj uspešna Varšava, velika, veliko urbano področje, druge pa se dogaja manj. Eh, tukaj pa je prikazana osrednja Evropa. Tukaj lahko vidite, da obstajajo določene zvezde v srednji Evropi, ampak da še vedno tukaj obstaja velika razlika, če vse skupaj primerjate za zahodno Evropo. Poljska je država, ki je relativno uspešna, ko gre za kohezijo. Za raven NAC 2 imamo dobre ocene od leta 2007, eh, zadnje številke pa so iz leta 2009. Se pravi, Poljska je izboljšala svoj položaj od 44 do 61 v zadnjih nekaj letih. Če si ogledamo raven NAC2, pa lahko opazite, da obstajajo nekatere regije, kako naprimer Mazovje, ki je izboljšala um, razmere za 34 odstotnih točk, potem tudi lahko gotovimo, da so regije z velikimi urbanimi področji zelo uspešne, regije, ki so nekoliko bolj šipke v vzhodni Polski, pa so prav tako izboljšale svoj položaj za 7-9 eh, odstotkov približno. Se pravi, odgovor je, da BDP je lahko eh, dober opis za kohezijske procese. Sedaj pa eh, še Eh, drugi indikatorji poleg BDP-ja. Tukaj lahko vidite eh, različne indikatorje, ki so bili predlagani v petem kohezijskem poročilu. Ne bom vsega prebral, ampak vsi ti kazalniki so bili predlagani za raven NAC2. Pom zanimiv način za razvoj novih uh, uh, razredov kazalnikov je tudi indeks eh, tega, kako srečne se počutijo prebivalci. Eh, imamo tudi pomemben skupek ciljev, ki jih predlaga strategija za leto 2020. Če štejemo eh, kazalnike, lahko vidimo tukaj 8 kazalnikov na mesto 5. Cilj je zato, ker predlagamo ravni, ki bi jih morale doseči države. ne morala pa bi doseči tudi Evropska unija kot celota. Tukaj lahko vidite uh, ponazoritev uh, razvoja uh, revščine na, na desni strani in pa razvoj na levi strani. Tukaj uh, to morda ni najbolj razvidno, ampak uh, vidite lahko stolpec, eh, drugi stolpec eh, skandinavske države, Finska, Švedska, vidite, da je tukaj odstotna stopnja 60, 62 in tako naprej. Države kot eh, Poljska, Slovaška so nekje na stopni 47, Bolgarija pa 37. No, se pravi, obstaja velik razhod med uh, posameznimi državami, ko gre za uh, to, kako ljudje uh, živijo v posameznih državah, kakšno je zdravstvena skrba in tako naprej. Potem tukaj je graf dostopnosti za stopnjo nad 3. Na vzhodni meji lahko vidite, da imamo zelo nizko stopnjo dostopnosti in to škodi razvoju. Tukaj imate sliko. Mm, produktivnosti, industrija in pa storitev. Pa tudi tukaj lahko vidimo velike razlike, če primerjamo eh, severno in zahodno Evropo z vzhodno Evropo in deloma v južno. Tukaj vidite zanimiv zemljevid, ki je bil prisoten v vseh kohezijskih poročilih, ampak iz končne verzije je bil zemljevid izbrisan, tako da očitno nekomu to ni bilo všeč. Tukaj lahko vidite, da ima Severna Evropa visoko kakovostno stopnjo vlad, Vzhodna Evropa tako, tako, Južna Evropa, Južna Italija, Grčija, Bulgarija, eh, tu je stopnja slaba, eh, Poljska pa razred 4 in 5 tukaj lahko vidite široko pasovno internetno povezavo, prikaz eh, raznolike slike, tukaj lahko vidite kazalnike konkurenčnosti. Tudi tukaj se kaže zelo raznolika slika v različnih regijah, eh, celo v regijah, ki se nahajajo znotraj ne same države. Eh, potem zemljevid regionalnih inovacij. Tukaj lahko vidite velik, velike razlike med novimi pa starimi državami članicami. Kakšni so tukaj lahko zaključki? BDP je še vedno pri, m, mm, pomemben kazalnik, ampak morali bi vključiti metode izračuna. Pomembno je to, da že zelo zamujamo. Eh, nedavno smo dobili podatke o BDP na polskem za stopnjo NAC2 in NAC3 in to je bil izračun za leto 2009 in nekatere države nima niti tega izračuna. Eh, tako da imamo pravzaprav že neke zgodovinske podatke o tem, eh, zgodovinskimi podatki moramo delovati. Potem moramo uh, upoštevati tudi druge kazalnike, dobrobit, potem uh, eh, bogatstvo posamezne nacije in pa bogatstvo posameznih regij. Uh, um, tukaj še nismo dovolj napredovali, bolje se moramo odzvati na socialne in pa teritorijalne dimenzije kohezije. Polsko predsedstvo se je tukaj zelo prizadevalo, prav tako mačarsko predsedstvo, zato da bi izboljšali dojemanje teritorijalne dimenzije kohezije, ampak to nam še ni uspelo doseči. In pa morali bi tudi. Uh, sprejeti omejeno stopnjo sektorskih kazalnikov, eh, se z nami s strategije za leto 2020 je dober primer takšnih kazalnikov. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Frank Soto, profesor eh, iz CNAM iz Pariza, gre za kazalnike kohezijske politike. Eh, govorili boste o tem, ali naj bomo realistični ali specifični ali oboje. Izvolite besedo. For, for Hvala lepa, da lahko govorim o BDP kot o kazalniku. Trenutno eh, se vsi bojijo tega kazalnika, ampak istočasno ga vsi uporabljajo. Sam bom govoril o nekih osnovnih vprašanjih. Eh, vprašal se bom, ali je resnično realistično uporabiti BDP kot eh, merilo. Eh, na tem posnetku vidite, da skušamo ujeti velikega BDP metulja za zelo majhno mrežico. Se pravi, imamo majhen proračun na evropski ravni in če obljubiš nek BDP, moraš dejansko za to tudi poskrbeti. Obstaja pa neka stopnja eh, frustracije na evropski ravni. Potem postavlja se tudi vprašanje odgovornosti, ali je EU odgovorna za BDP. Moj občutek je, da tukaj tudi komisija nekoliko spreminja svoje mnenje. Do sedaj je komisija veliko govorila o kazalniku učinka, se pravi, eh, ko pripraviš nek program, kakšen je njegov učinek. Sedaj pa komisija pravi, skušamo biti bolj realistični, razmislimo o outputu, o rezultatih in skušajmo omejiti število rezultatov. Imamo tudi nov, novo definicijo uh, učinka, sedaj imamo net rezultate, net zunanih dejavnikov. To pomeni, da se stvari spreminjajo in da iščemo bolj realistična merila. Potem vprašanje ciljev, ali želimo doseči rast, želimo doseči kohezijo. Vsi veste, da je od leta 2000 osredotočenost predvsem na rasti, moramo uh, ustvarjati rast. In uh, to je lahko nevarno, bolj kot podarjaš rast, bolj eh, podarjaš raziskave in razvoj. iz razprave v, za gospodom Barkom pa smo videli, da nimamo dovolj eh, univerz, da nimamo dovolj eh, možnosti raziskav, da zato uporabljamo socialni sklad, da vse skupaj gre v centralne regije, zato da bi investirali v raziskave in razvoje. Kaj torej narediti za to, da bi povezali uh, eh, šipkejše in pa bogatejše dele? Uh, sam menim, da tukaj ni teritorijalnega pogojevanja za upravičene, za upravičence. Če si bogata regija, lahko dobiš veliko uh, denarja brez kakršnekoli teritorijalnega pogojevanja. Eh, nimaš nobene obveze za to, da boš sodelovati z revnejšimi deli regije. Eh, ideja bi lahko bila ta, da uporabljamo dva različna vira sredstva za bogatejše in pa šibkejše dele. V Združenem kraljestvu so že bili poskusi tega povezovanja bogatejših in pa šipkejših delov, na evropski ravni pa se mi zdi, da smo nekoliko pozabili na to. Um, še, nek, še neko merilo bi lahko bilo uh, kakovost življenja. Uh, to je nekakšen stroj, kamor vlagaš. Uh, denar, imaš eh, stanovanski sektor, izobraževanje, veliko dejavnikov, na koncu pa dobiš nek izdelek kakovosti življenja. Eh, Nažalost pa se skupaj ni tako preprosto. Um, ja, če se vrnemo na ta kazalnik, eh, stvari niso zelo enostavne. BDP in pa kakovost življenja sta bolj eh, merila nekega konteksta in ne odražata neposrednih učinkov um, evropskih ukrepov. Zato bi morali razmišljati o bolj specifičnih kazalnikih oziroma merilih. Um, kateri so torej tisti kazalniki, ki jih želi videti parlament? kakšna merila želite v partnerskih pogodbah. Če si ogledamo osnutke um, ured, potem vidimo seznam skupnih uh, meril na evropski ravni. Imamo veliko skupnih uh, meril, ampak kakšen je povezava za BDP? Ali je lahko merilo število projektov, potem uh, tudi število projektov sodelovanja. Na koncu dobimo na tisoče projektov in potem moramo razmisliti še o BDP in zaprosimo nekega ekonomista, da nam pojasni povezamo med določenim projektom in pa BDP-a in to ni vedno enostavno. Zato se moramo vprašati, kakšne eh, jasno usmerjene indikatorje želimo imeti na parlamentarni ravni. Torej, ko imamo skupek eh, meril v zakonodaji, ni, te nimajo jasne povezave z BDP. Kaj je torej najbolj eh, obetavna ali najbolj zastrašujoča dimenzija. Eh, vprašanje, ali smo lahko povezani ali ne, gre za vprašanje, eh, kaj lahko reče Evropa vsem svojim državljanom, kaj jim lahko zagotovimo. Ne moremo jim zagotoviti neposredno BDP-ja, lahko pa jim zagotovimo, da so povezani z določenimi evropskimi omrežji, z znanjem, z inovacijami, z bogatstvom. Včasih pa imajo državljan, državljani občutek, da niso povezani. No, tukaj se postavlja vprašanje ključnih dimenzij. Eh, kaj je ključna dimenzija razvoja in kakšen dostop do te dimenzije razvoja lahko zagotovimo vsem državljanom? Kakšna je lahko rešitev? Ehm, skušamo najti nov kazalnik, poleg uh, eh, BDP-ja, nekakšen beta kazalnik. Eh, B lahko pomeni uh, broadband oziroma širokopasovni internet. Vsi bi morali imeti dostop do te vrste interneta in Evropska unija lahko zagotovi nekaj v tem smislu. Potem E, uh, energija. Vemo, da je popraševanje vedno večje. Uh, kaj lahko naredimo na tem področju? Uh, Potem te za transport oziroma promet, eh, kaj lahko naredimo za to, da bi zagotovili boljšo dostopnost do eh, avtocest, zato da lahko zagotovimo boljše železniške povezave. Eh, ali ste kdaj poskusili iti z vlakom v Sofijo, v Rigo? Ja, verjetno gre se z letalom. Prašujem se, ali lahko vsem državljanom zagotovimo boljši dostop do Eh, do teh infrastruktur in pa še A za accessibility oziroma dostopnost. Potem imamo tu še nek E, uh, education oziroma izobraževanje, tukaj lahko govorimo o vseživljenjskem učenju. Um, in pa tudi zaposlovanje, tudi to bi lahko bilo pomembno ampak vse skupaj mora ostati enostavno. Če želimo uh, izazvati BDP kot kazalnik, potem moramo najti neko enostavno nadomestilo za ta kazalnik. Hvala lepa. To je bila zelo zanimiva predstavitev, prav gotovo boste dobili veliko vprašanj. Sedaj pa izkušnje finske. Gospod Antikajnanen je. Uh, bo govoril o koheziji in konkurenčnosti, je predstavnik ministrstva iz Finske. Ja, ne bom eh, preveč poenostavil stvari. Sam sem strokovnjak za statistike in eh, v zvezi s tem sem preučeval tudi kohezijo in konkurenčnost in z veseljem bom predstavil nekaj idej o tem, kako bi lahko izmerili stopno kohezije in kako lahko izmerimo konkurenčnost. Ja, če se spomnite drugega posnetka iz eh, predstavitve gospoda Sotoja, imamo kohezijo in pa razvoj. Eh, sam mislim, da to dvoje vodi k istemu cilju, zato je moja prva točka to, da je pomembno, da je. Eh, močna rast najboljši predpogoj za kohezijo. Ko izmeru, izmejujemo um, kohezijo, moramo tudi meriti, kako močne so regije. Druga točka je, obstaja velika potreba po tem, da izpostavimo tudi demografska vprašanja in pa tretja točka, vse, kar merimo, mora biti. Um, tudi predmet naših politik in ni vedno možno vsega skupaj natančno izmeriti s eh, številkami. Ja, kakšne kazalnike imamo? Seveda imamo BDP z vsemi omejitvami, ko so že bile omenjene. Druga zadeva, ki jo skušamo meriti, je stopnja zaposlenosti oziroma brezposelnosti in pa tretja točka, demografska vprašanja, migracijski vzorci. Uh, Eh, se smatrajo za najboljše kazalnike, ki kažejo na, regionalno, eh, na regionalne zmogljivosti. Ampak eh, ta trikotnik smo imeli v 50-ih, 60-ih letih. Sedaj pa se postavlja ključno vprašanje, ki je bilo že večkrat omenjeno. Kako najti merilo za zmogljivost? Um, morali bi več pozornosti posvetiti temu kazalniku. Pomembno je tudi vse skupaj uh, pomembnost teh kazateljev za politiko. Seveda skušamo zagotoviti uh, holistično, trajnostno rast, ampak naš cilj mora biti dobrobit naših državljanov, kakor je že bilo omenjeno. Uh, no, in sam imam še en posnetek o povezavi med BDP-jem in pa uh, kakovostjo življenja. Tukaj lahko vidite BDP in pa um, kakšna je stopnja zadovoljstva z uh, eh, življenskim standardom. Tukaj lahko vidite, uh, da sicer BDP raste, ampak zadovoljnost pa ne nujno. Imamo tudi nekaj pomankljivosti pri informiranju o regionalnih učinkovitostih. Um, imamo kazalnik eh, okolja, izobraževanja in pa tudi odpornost na zunanje šoke. Sam bom govoril o demografični dinamičnosti, zlasti o vprašanju staranja. Tukaj lahko vidite primer nekega sintetičnega indikatorja, ki združuje uh, zaposleno, strast in tako naprej. Um, ta indikator je uveljavil Tomas Haner, moj kolega. Tukaj lahko vidite različne kazalnike. Če si ogledate vzhodno Finsko, lahko vidite, da imamo eno regijo, ki je v spodnji, eh, v spodnji polovici lestvice. In če gremo z eh, ravni nad 2 na nad 3, potem lahko vidite, da ni nobenega gonila na ravni nad 3. Eh, Ko vidite stopnjo nad 4, pa lahko vidite, da imamo sicer določene močne industrijske regije. In eh, vidite tudi mesto Kopijo, od katere je pravzaprav odvisna vsa uh, vzhodna Finska. Pravzaprav se skupaj odvisno, kako dobro deluje ta osrednja regija. Izziv je, kako, kako povezati med seboj uh, ta posamezna območja med eh, dvema istama je lahko eh, samo 70 km razdalje, ampak eh, vse skupaj je potrebno močno povezati in seveda tudi na nacionalni in pa evropski ravni. In pa potem še demografsko vprašanje. Tukaj vidite sliko prebivalstva v Evropi potem podobna slika na ravni NAC3. Naj pokažem, zakaj Finsko zanima to vprašanje. Tukaj lahko vidite modre črtice, ki predstavljata dve regiji z projekcijami za leto 2020. Rdeča, rdeče črtice pa predstavljata pa predstavljajo nacionalno poprečje. Eh, Finska se sooča z problemom staranja, prav tako Francija in pa Nemčija in zato se bomo morali s tem v naslednjih desetletjih ukvarjati. In ne nazadnje, to, kar merimo, vpliva na to, kar počnemo in če so naši ukrepi pomankljivi, potem uh, bodo tudi odločitve slabe in takšne odločitev nočemo. Hvala. Like to, to the... Hvala lepa. Sedaj odpiram razpravo pravo. A ja, še nekdo nam je ostal, jo se upravičujem, seveda boste dobili besedo, gospod Vander Moten. Prihajate iz ULB univerze. Dobrodošli, se upravičujem. Oh, oh, euh, Hvala lepa. Na kratek in jedrnat način bi vam rad predstavil rezultate študije, ki smo jo opravili na zaprosilo drugih. Tu govorimo o bruto regionalni uspešnosti. Po eni strani in moramo imeti na voljo enostavne kazalnike, po drugi strani pa moramo uporabiti samo tiste podatke, ki so zanesljivi, ki jih tudi hitro prejmemo strani Eurostata. Če se vrnem na sam problem, ki ste ga že izpostavili, ki so ga izpostavili moji predhodni govorniki, BDP zastavlja konceptualne probleme. Namreč na nacionalni ravni ni merodajen, če uporabljamo kakršne koli konjunkturne kazalnike. BDP je bolj strukturni kazalnik, kot rečeno. Povečanje BDP-ja lahko izvira iz večje proizvodnosti, ki je družbeno nekoristna, celo škodljiva in tako naprej. Vprašanje, ki se pojavlja, pa je, kako prilagoditi BDP na nek način, bruto regionalni proizvod, s pomočjo katerega bi merili regionalno uspešnost. Teoretično gledano je zapleteno predvsem vprašanje, ali želimo, da bi gospodarska rast bila omejena na nacionalni ravni, ali želimo v največji možni meri izboljšati kakovost življenja prebivalcev povsod. Tu gre za dve ločeni stvari. V nekaterih regijah v določeni državi lahko naprimer blagostanje povezujemo z drugim dejavnikom kot z regionalno proizvodnjo. Če se lotimo še tehničnih problemov pri računanju bruto regionalnega proizvoda, najprej bi morali ločiti bruto regionalni proizvod od BDP-ja na nacionalni ravni. Ponavadi se vse skupaj računa na podlagi dodane vrednosti, ki temeli tudi na plačah. Veliko krat se BDP računa na podlagi naprimer nekega podjetja, ki ima tudi druge podrožnice. Ponavadi se ta BDP računa pri osnovni enoti, ne v tistih enotah, kjer se upravlja proizvodnja in lahko se zgodi, da se potem upošteva BDP v različnih regijah. Poleg tega nimamo na voljo regionalnih kazalnikov kupne moči. Cene v Parizu in v Limuzenu niso iste, izračunavamo pa BDP, kot da bi bile cene identične. Potem pa še problem ločevanja oziroma razvezovanje, to se dogaja pri NAC 3 in 2. Pri NAC 1 vemo, da je regija Brusel prestolnica, tista, ki ima visok BDP na prebivalca, vendar BDP-ja ne računamo na osnovi prebivalstva, ki je zaposleno v tem območju, temveč na osnovi vseh prebivalcev v regiji. Bruselj prestolnica. To so torej tehnične težave. Kakšne so potem alternativne možnosti za računanje? Več kazalnikov, ki jih imamo na voljo, smo ocenili. Prišli smo do naslednjih ugotovitev. Če kazalnike združimo, še vedno obstaja dobra korelacija med BDP-jem, ki je kazalnik gospodarstva, BDP pekjem, ki je vezan na kakovost življenja. To lahko merimo na podlagi prejemkov, neto prejemkov po prejetju socialnih transferjev. Potem BDP, ki je vezan na zdravje. Ne gre tu za seksizem, ampak ponavadi računamo povprečno starost pri moških. Pri moških se namreč pojavljajo največje razlike med regijami, večje kot pri ženskah. Potem pa še BDP vezan na človeški kapital, tudi tu gre za vprašanje tega, koliko moških zaključi visoko izobraževanje. Potem pa je tudi še vprašanje dostopa do IKT-ja. Tu so še kazalniki, ki kažejo, na socialno ranljivost, naprimer dolgoročna brezposelnost, oseba, ki živi v revščini in tako naprej. Te kazalnike je težko pomešati z gospodarskimi kazalniki. Zakaj? Zato, ker imate naprimer v večjih mestih tudi območja, kjer je revščina zelo huda, vseeno pa so ta območja v regijah, ki so načeloma zelo bogate. Zato bi morali upoštevati tudi to socialno dejstvo. Sicer je to velik problem, vendar ne bi smeli tega mešati z tistimi kazalniki, ki se vežijo na gospodarstvo. Zato, ker gre tu za drugo vprašanje, ki bi ga morali obravnavati na podlagi drugih kazalnikov. Tu je še okolje. Okolje sicer ne vidite ne na tej prosojnici, Na regionalni ravni je težko uporabljati kazalnike za okolje. Zato se sprašujemo, ali bi bilo bolje morda združiti vsa onesnaževala v okviru gospodarstva v eni državi ali pa naj to sorazmerno porazdelimo med regije. Tega vprašanja še nismo razrešili. Uh, Okoljsko vprašanje bi zato po mojem mnenju morali na drugačen način ocenjevati na podlagi drugih kazalnikov in tudi o vsem skupaj bi morali razmišljati na drugačen način kot pri gospodarskih kazalnikih. Čas je omejen, zato bom na hitro preskočil par presojnic. Mi smo opravili nekaj izračunov. Gre za teoretično upravičenost evropskih regij na podlagi pragov 75 odstotkov BDP-ja oziroma 90 odstotkov BDP-ja na evropski ravni. Na levi strani imamo BDP, na desni pa BDP, plus, kar pomeni, da smo tu upoštevali tudi prejemke posameznikov po opravljenih socialnih transferjih. Imeli smo tudi izračun BDP plus 3, kjer smo upoštevali zdravje, človeški kapital in izobraževanje. Kaj smo ugotovili, do kakšnih rezultatov smo prišli. Nekatere regije v zahodni Evropi izgubljajo na upravičenosti. Zakaj? Zato, ker so socialni transferi visoki. Tu gre za regije, kjer je prebivalstvo starejše in se potem vrača v svoje rojstne kraje, potem ko so opravili delo, ko gredo v pokojnino, v pokoj, naprimer v mislih imamo območje limoza. Kakovost življenja se potem tem osebam zagotavlja predvsem s socialnimi transferji, potem je vzhodna Evropa, prestolnice ponavadi pridobivajo na upravičenosti. Zakaj? Zato, ker gre tu za regije, kjer je največja dodana vrednost pri proizvodnji, to se potem prenaša na druge regije v državi. Upoštevati smo morali tudi ta prenos, ki pravzaprav povečuje upravičenost regij, v katerih se nahajajo prestolnice. Tu je zemljevid, kjer najdete opredelitev držav na podlagi BDP-ja in podlagi zdravja človeškega kapitala. Nažalost, tega ne najdete vsega na zemljevidu, ampak v prvotnem poročilu pa. Nekatere regije, ne glede na to, kako so gospodarsko razvite, bi vseeno morale biti deležne večje obravnave, predvsem zaradi socialne šibkosti to so regije, ki sicer lahko gospodarsko gledano cvetijo, ampak socialno gledano pa niso najboljše. Hvala. Hvala lepa, profesor Van der Moten. Ob koncu razprave bom dala besedo tudi komisiji. Filip Monfor je z nami. Predlagam, da odpremo razpravo. Jan Olbricht je prvi. Hvala lepa. Zelo zanimivo je bilo meni kot politiku prisluhniti osebam, ki so analizirale statistične podatke. To me spomni na eno državo članico, ki mi je enkrat rekla, kolikšen je BDP na prebivalce, pa so rekli 74,9 odstotkov, se trudimo, da bi bilo še manj. Torej, spremeniti je treba statistične podatke. Govor o rasti bo prispeval k temu, da bomo vlagali v države, ki so že tako ali tako bogate. Lahko kar naprej ponavljamo, da to ne je demokratično, ampak to je pač stvarnost. S to težavo smo se soočili pri petem, šestem, sedmem programu, trenutno delamo na odličnosti, zato da bi se takšnim težavam izognili. Vesel sem, da je še nekdo to omenil. Ampak, če želimo delati na rasti v Evropi, potem bi morali vlagati v regije, to je jasno. Vendar se tu ukvarjamo z dvema stvarnostma. Po eni strani moramo najti način, kako opredeliti, kako opisati stopnjo razvoja, rasti, standardov življenja in tako naprej. Ekonomisti uporabljajo drugačne kazalnike. To je seveda zelo zanimivo, fascinantno, kako vse to lahko izračunate. Potem so pa tu še politične odločitve. Te se sprejmajo na podlagi BDP na osebo in pika. To je realnost. Kam bo šel denar? Ko se odloča o tem, se upošteva BDP. Potem je tu še težava z samo evalvacijo politike, učinkovitost, smotrnost in tako naprej. Kako torej izmeriti učinkovitost politike? skušamo najti nove kazalnike za takšno ocenjevanje. Iščemo kazalnike za učinkovitost, kazalnike za izračun tega, komu bo šel denar, potem imamo še BDP. Ali to pomeni, da delujemo v različnih realnih okoljih? Če si pogledamo zemljevid, potem bomo videli, da je neproporcionalnost vedno ista Že profesor Šlahta je rekel, da ne glede na to, kaj storimo, situacija je skoraj da vedno identična. Morda se stvari kje malo spremenijo, ampak tudi če se spremenijo, bodo politiki storili vse za to, da se to prikrije. Naši kolegi morda tega niso pokazali, kajti če bi pokazali nekaj drugega, nekaj drugačnega, potem ne bi bili več upravičeni in voljivci bi jih ubili. Tako da to ni možno. BDP sicer seboj prinaša določene probleme, ampak vseeno ta kazalnik odraža dejansko stanje, lahko ga uporabijo politiki ali pa tudi mi. Če pa stvari ne odraža primerno, potem bi morali uporabiti bolj kompleksen sistem kazalnikov. V obeh situacijah, ne ko ocenjujemo učinkovitost, temveč tudi, ko odločamo, komu bodo šla sredstva, moramo ravnati enako, sicer bo nastala schizofrena situacija, uporabljali bomo enkrat BDP, potem drug kazalnik in tako naprej. Tudi rezultati bodo drugačni. Morda bo nekega dne zemljevid pokazal, da je BDP najnižji v državi, pa so vseeno ljudje v tej isti državi najbolj srečni. Vprašanje je torej, komu gre denar? Najbogatejšim, najbolj srečnim, najmanj srečnim in tako naprej. Hvala. Predlagam, da dam besedo trem govornikom, potem pa bom dala besedo gostom. Ministr Roj je naslednji. Gospa predsedujoča, zelo pomembno je vedeti več o tem vendar se mi zdi, da bi morali biti dosledni. Kar zadeva same prispevke, ki smo jih slišali, vidimo, da je BDP kot tak sicer pomemben kazalnik razvoja. Lahko sicer stvari tudi bolj zapleteno predstavimo, uh, ali pa si zapletemo stvari s tem, ko ocenjujemo vse na podlagi BDP-ja, tudi ko razdeljujemo sredstva, vendar je pri kohezijskem skladu BDP pravzaprav ključni kazalnik. Druga zadeva pa je, da bi morali predstaviti in izvajati politiko, ki je pridobila še eno pomembno dimenzijo. To je strategija EU 2020. Tudi nova generacija skladov je pravzaprav vezana na BDP. BDP plus nam tudi omogoča, da ugotovimo, kateri so tisti output merilniki, ki so jih eh, oblikovali. Kmalo bomo imeli na voljo tudi dokument, mnenje, ki ga moramo pripraviti. In to mnenje se nanaša prav na Eurostatove raziskave o kakovosti. Torej, ko bomo presojali o posameznih programih, moramo upoštevati predvsem BDP. Kar zadeva vse ostale vidike, tudi teritorijalne vidike, pa se mi zdi, da bi morali upoštevati tudi subsidijarnost. Seveda obstaja razlika med Bruslem, prestolnico, celotno regijo in ostalimi regijami oziroma območji. Zato smo tudi dodali teritorijalno dimenzijo. Vseeno pa bi morali poskrbeti za ustrezno povezavo. Obstaja teritorijalna dimenzija, ki je postala s to novo pogodbo tudi bolj pomembna. Tisto, kar pogrešamo v predlogu komisije, pa je prav program odličnosti. Na voljo imamo teritorijalni program Excellence, program odličnosti, ki se nanaša na več različnih teritorijalnih programov. Vendar se mi zdi, da bi najprej morali stvari ustrezno oblikovati. Tudi to je na vse zadnje tema, s katero se bomo morali še ukvarjati. Verjetno bi morali imeti na voljo več podatkov, ampak to bomo kdaj drugič obravnavali. Hvala. Gospa Šreter. Ja, ja, najprej naj povem, da sem zelo vesela, da smo organizirali to predstavitev. Tudi, če se stovilni poslanci te predstavitve niso udeležili. Eh, da, točka zelo občutljiva, dolgo smo se prizadevali za to in kar nekaj smo dosegli. Jasno je postalo, da z BDP-jem ne moremo vsega izmeriti in prikazati, vsega, kar je potrebno za to, da bi uh, dosegli teritorijalno kohezijo, socialno kohezijo, ki jo želimo doseči. BDP je omejen in tudi uh, ponareja podatke. In uh, s tem si pravzaprav pljuvamo v lastno skledo. Mislimo, da strukturni skladi lahko mm, dosežejo določene stvari, ampak iz poročil komisije je vedno znova razvidno, da se to ne dogaja. Vedno znova vidimo, da so uspehi omejeni. In uh, to gre pripisati temu, da je težko z enim samim kazalnikom ugotoviti, kakšna je situacija. Eh, za nas je bilo to srednjega pomena. Eh, pomembno se mi je zdelo tudi to, kar je povedal gospod Van der Moten. Namreč. Um, torej, BDP, BDP je že pomemben, uh, pomembno merilo in zato ga potrebujemo. Gospodarski del je pomemben, ampak uh, določene stvari se tu, eh, neka regija se prikazuje boljša, kot je, če upoštevamo tudi druge kriterije, naprimer socialne kriterije. Imamo gospodarsko, socialno in pa teritorijalno dimenzijo. V nekaterih mestih se dogaja to, da imamo uradno gledano sicer pozitivni razvoj, ampak če upoštevamo socialne kriterije, takoj vse skupaj zgleda drugače, kajti ta dohodek eh, je namenjen samo nekaterim in večini ljudem ne. Zato bi morali potem tukaj uporabljati socialni sklad za to, da bi zravnali te razlike. Če uporabljamo kot kriterij samo BDP, pa smo ne moremo ugotoviti, zakaj to mesto ne nadaljuje z pozitivnim razvojem, zakaj stagnira. Stagnira pa zato, ker vedno znova posvečamo pozornost samo BDP. Če torej razvoj pozitiven, zakaj to mesto stagnira, tega ne razumemo. Če bi upoštevali še kak dodaten kriterij, pa bi vse skupaj takoj postalo bolj jasno. Dobro se mi zdi tudi to, kar je povedal govornik, ki je govoril o teritorijalnem vidiku. Jasno je tudi to, da BDP ni neposredno odvisen od eh, situacije oskrbe v posameznih eh, deželah. Um, tukaj so zadeve zelo neenotne in uh, v zahodni in pa v srednji Evropi imamo na, vol, imamo na voljo manj uh, sredstev kot naprimer v Romuniji ali Bolgariji. In tudi druge imamo nasplošno manj denarja, kot smo ga imeli do sedaj. Se pravi, če moramo sedaj ukrepati za manj sredstvi, potem bi morali poleg BDP-ja upoštevati še dodatne kriterije. Prispevek uh, gospoda Vandermotna je bil tukaj zelo jasen pravzaprav imamo uh, določena protislovja med posameznimi govorniki. Gospod Šlahta meni, da ne potrebujemo nič drugega poleg BDP-ja, potem so drugi že jasno predstavili, kako omejene so možnosti BDP-ja, da prikaže realno situacijo. In zato vprašanje gospodu Šlahti. Kako on ocenjuje prispevke svojih kolegov, kajti oni so že um, stvari predstavili drugače, kot so bile predstavljene v njegovem prispevku. In pa še drugo vprašanje gospodu Vandermotnu in gospodu Sotuju. Če se BDP nekako popravlja na ta način, da mu Eh, dodajaš določene stvari, da raziščeš, ali uh, to povzroča določena gospodarska dejavnost in kdo od tega profitira. Um, torej, če je situacija takšna, kaj predlagate v tej realni situaciji? Glede na to, da se regije ocenjuje na podlagi BDP-ja. Čeprav je to napačno, kaj menite, ali bi morali uvesti dodatne kriterije v določenih delih uredbe, zato da bi odpravili te pomankljivosti? Vemo, da imamo možnosti, da bi z odstotnimi točkami, z dodatnimi kriteriji na bolj diferenciran način uporabili naša sredstva. Kakšne predloge imate tukaj za nas? This, uh, še en govornik, kar ima deli. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa tudi za vse vaše predstavitve. Več manjših pripomb bi imela. Verjetno ne boste odgovorili na to vprašanje, kajti že dolgo časa več ekonomistov trdi, da BDP ne bo ničesar uredil, da tudi ne nudi odgovorov na mednarodne evropske regionalne izzive. Namreč živimo v svetu, ki se spreminja stalno. Če se navežem na to ugotovitev, menim, da so bili sami kazalniki slabo zastavljeni, tako da smo začeli pravzaprav s slabo metodo. Opozorili ste nas predvsem na rast. BDP naj bi omogočal rast. Ampak naš način proizvodnje in potrošnje sta taka, da če bomo vse utemeljili na enem kazalniku, potem je zelo žal. Rast ne obstaja drevesa, ki rastejo do neba, ne obstajajo. Kmalo ne bomo sploh več imeli planeta. In to so resnični izzivi, s katerimi bi se morala soočati kohezijska politika. Kohezijska politika je namenjena temu, da se način proizvodnje in potrošnje poveže z ekološkimi vidiki. Na začetku samem smo imeli težavo in sicer da smo opredelili kazalnike, ki so bili nekako ločeni od realne in špekulativne ekonomije. Monetarna politika je temeljila na bogatstvu. Zato predlagam, da se najprej pogovorimo o tem, kaj je bogatstvo za neko ozemlje, za neko regijo, za socialni status, ali treba upoštevati brezposobnost. Tu vprašanje po mojem mnenju prednostno. Druga zadeva. Pravite, da v tem trenutku drugih izbir nimamo, vseeno pa obstaja še en kazalnik, ki kaže na druge elemente. Če se spomnite vrha v Johannesburgu, na vrhu zemlje, ko smo oblikovali nov kazalnik, ki ga danes povzema več držav članic, tudi nekatere regije. Rekli ste nam, da bomo merili ekološki odtis. S tem smo na nek način lahko tudi bolje opredelili načine proizvodnje, potrošnje, pridobili podatke v zvezi s tem, kako se uporabljajo določene površine, naprimer v mestih, izven mest. Danes smo priča vse večji urbanizaciji. Zaključujem vprašanje kazalnikov je povezano tudi z demokracijo. Kdo je to zahteval? Vi, evropski državljani. Pomembno je, da evropske državljane vprašamo, kaj je za vas pomembno v vsakodnevnem življenju, kaj vas dela srečne. To bo ta nov ukrep v prihodnosti. V Norpa, Kalej so že organizirali srečanja s prebivalci in jih spraševali, kakšni so vaši kazalniki, na podlagi česa vi merite stvari. Morda bomo prav na takšen način na prvo mesto postavili socialna vprašanja, okolje in tako naprej. Sodelovanje je potrebno. Hvala. Hvala lepa strokovnjakom bom predala besedo, sami se odločite, kdo bo odgovarjal prvi, kdo bo sploh odgovarjal. Uh, for, for Hvala lepa za te pripombe in vprašanja. Na začetku bi rad citiral del svojih zaključkov, če me morda niste dobro razumeli. Očitno nisem bil dovolj natančen rekel sem, da je BDP še vedno pomemben, da pa bi vseeno morali izboljšati metodo izračunavanja. Čeprav smo še daleč od trenutka, ko bomo lahko rekli, da je to strezen meter za merjenje. BDP je treba izboljšati. Veliko manevrskega prostora še imamo. Veliko smo se o tem pogovarjali, veliko ste omenjali tudi primerjanje na regionalni ravni, za prestolnice v novih državah članicah in območja, v katerih ležijo, so ocene glede BDP-ja zelo visoke. To pa zato, ker ne upoštevamo tega, kakšna je stopnja proizvodnje izven teh prestolnic, naprimer izven Varšave, izven Prage, kaj se dogaja v tistih območjih. Na nepravilen način se lotevamo finančnih storitev. To je še en primer, kjer bi lahko stvari izboljšali. Predvsej izboljšali. Že prej sem povedal, da pri BDP-ju upoštevamo tudi proizvodnjo, ki škoduje okolju. Obstajajo torej dobri razlogi, zakaj moramo metodologijo izboljšati. To je bil prvi del, polovica moje predstavitve. V drugi polovici pa sem predstavil tudi sintetične kazalnike, naprimer stopnja države blaginje, stopnja bogatstva prebivalcev. V Eurostatu in nacionalnih statističnih uradih imamo težave pri ocenjevanju bogatstva narodov. To je veliko bolj zapleten pojem, težko ga je ovrednotiti. Rekel sem, da bi morali obravnavati tudi socialno in teritorijalno dimenzijo kohezijske politike. To so vprašanja, ki ste jih že sami izpostavili. Jan Olbricht je zastavil zelo pomembno vprašanje. Naj vam povem, da smo mi seveda vajeni dimenziji, ki so zapisane v pogodbi, socialna, ekonomska, teritorijalna. Iščemo načine, kako na ustrezen način porabiti denar. Nekatera kohezijska vprašanja pa so izven pogodb, pa so vseeno pomembna, naprimer politična kohezija, kulturna kohezija v Evropi. Če bi tudi te dimenzije z področja kohezije vključili v naše dojemanje tega, kam naj gre denar, potem bi bilo vse skupaj precej drugače kot je trenutno, ko razmišljamo samo o tem, kako bomo povečali rast. Želel sem izpostaviti samo to, kar se mi zdi, da manjka v sedanjih oziroma v obstoječih predlogih uredbe. Mogoče manjka in to je tudi problem na programski ravni, ker imamo zelo globalne indikatorje ali kazalnike na eni strani, na drugi pa operativne kazalnike števila udeležencev, števila podjetij in potem imamo tukaj še BDP. Tisto, kar manjka, pa je nekaj na sredini, specifični cilji. Na programski ravni je to problem in lahko postane problem tudi na evropski ravni. Torej, Med velikimi indikatorji strategije Evropa 2020 in med številnimi majhnimi operacijami in dejavnostmi manjkajo kazalniki specifični indikatorji o teritorijalni razsežnosti na sredini. Namreč kako povečati dostopnost, razpoložljivost. Ampak doslej, pa popravite, če se me o tem, še nismo videli kazalnika dostopnosti, ker to ne zagotavlja rasti kot take, ampak lahko omogoča dostop in če imate dostop, imate mogoče dostop tudi do razvoja. Dostopnost je torej tisto, o čemer bi morali še razmišljati. Hvala. Hvala za te komentarje in vprašanja. Dovolite, da se navežem na nekaj točk. Ja, vse regije se igrajo z mejami in pravili vedno je bilo presenetljivo, zakaj nimamo pravil, ki kažejo, da se gre lahko čez mejo, da je lahko to predmet nagrade, če ste dobri in če ste še celo boljši. Tudi, če se prijavite za olimpijado, morate izpolniti olimpijsko normo, neke standarde, ki so najnižji standardi. In tako bi lahko naredili tudi pri podjetjih, zato da bi jih še bolj spodbudili, da gredo čez najnižje meje, meje in da se to lahko nagradi. Potem vprašanje na teritorijalni ravni. Vsakodnevni urbani sistem je drugačen po državah, se razlikuje kot sem pokazal za Finsko, imamo različne sisteme že samo znotraj Finske. Mislim, da potrebujemo več analize glede tega, katere so tiste osnovne enote našega vsakodnevnega življenja v Evropi. In zadnja pripomba, seveda se strinjam, da te regije odličnosti moramo vključiti in spodbujati pri tem, da dosežemo skupni cilj. Kajti težko je meriti in vrednotiti ravni kompetentnosti in kakšne so povezave med temi vozlišči kompetentnosti. In to je treba eksplicitno navesti na nek način. Hvala. Oui, alors pour répondre à... Če odgovorim zadnji govornici. Popolnoma se strinjam z njo, da BDP ne najboljši kazalnik za to, da se odzovemo na mednarodne izzive in na izzive, ki jih predstavlja trajnostni razvoj. Pri študiji, ki smo jo opravili, so nas prosili, da naj bomo čim bolj enostavni, predvsem, da naj vse skupaj gledamo v luči razporeditve in tudi preoblikovanja kazalnikov z področja kohezije. Zato smo ostali znotraj tega okvira. Če se stvari lotim bolj konkretno, vprašali ste me, kaj bi sam dodal k BDP-ju. Vse sem povedal. Kazalnik dobrobiti. Najmanj škodljiv je seveda neto prejemki po prejemu socialnih transferjev. Najmanj primeren in najbolj diskriminatoren je pričakovana življenjska doba moških. Potem še naprimer kakovost raziskav, inovacij, izobraževanja. Eurostat bi nam moral posredovati podatke v zvezi z raziskavami in razvojem na regionalni ravni. Trenutno sicer imamo nekatere podatke, vendar samo na nacionalni ravni v deležih na ravni NUC 2, tako da je tu tehnična zahteva, ki jo je treba izpolniti, če želimo izboljšati same kazalnike. K temu bi dodal še to, da bi bilo smiselno radikalno spremeniti tudi ločevanje med NUC 2 in NUC 3. To bi morali povezovati z bazenom za poslovanje v nekaterih državah, kajti nekje se prav poigravajo s tem ločevanjem pri NUC 2 in NUC 3. V Belgiji, ki je zvezdna država, pa je problem predvsem v tem, ali lahko presežemo omejitve na federalni ravni zato, da izpolnimo vse tiste pogoje, ki se pojavljajo pri bazenih za poslovanje. Toliko o terih pripombah. Ne vem, kaj ste želeli povedati s kazalnikom Gini, ali gre za kazalnik Gini, s katerim bi merili neenakosti med regijami in prejemki regij, tu se ponovno vrnemo nazaj na BDP, s čimer nismo ničesar razrešili, če pa bi merili z genijem razlike v prihodkih znotraj posamezne regije, potem moram reči, da je tak kazalnik pravzaprav nemogoče uporabiti in računati na podlagi njega. Najprej bi morali vse skupaj utemeljiti na raziskavah socialnih in drugih, kjer so vzorci precej majhni, ali pa bi morali utemeljiti svoje delo na statističnih davčnih podatkih. Tega ni možno praviti v vseh državah. Najbolj revni niti ne prijavljajo svojih davkov, bogati prav tako neravno. Ne vem, če je kazalnik Gini res tako primeren. Težko bi bilo na tej podlagi računati stvari. Zakaj ga želite uporabiti za izračun socialne ranljivosti. Če to merite, potem imate na voljo cel niz drugih kazalnikov, ki bi vam to omogočili. Še vedno pa bi morali biti izjemno previdni, kajti kazalniki, ki se povezujejo na socialno ranljivost, so vezani večinoma na nacionalno raven. Izračunavamo brezposelnost, Stopnja brezposelnosti je vezana tudi s tem, kaj nacionalna zakonodaja opredeljuje, s tem, kakšen je dostop do trga dela. To je zelo delikatno vprašanje. Vendar tudi, če bi to storili na takšen način in sam si želim, da bi to lahko storili, bi morali vse skupaj ločiti od kazalnikov uspešnosti, gospodarske, socialne uspešnosti ali globalne uspešnosti v regiji. Vielen Dank. Hvala lepa. Ravno zadnji prispevek je še enkrat pokazal, kako težka je situacija. Še enkrat izhajam iz vprašanja, kaj je pravzaprav cilj. Če govorimo o novih merilih, dodatnih merilih ali enakih merilih, eh, si moramo najprej eh, postaviti vprašanje, kaj je cilj. Zame je najpomembnejša kakovost življenja. In cilj kohezije je pravzaprav odpravljanje razlik med eh, regijami in to seveda ima upraviti z kakovostjo življenja. Ampak kako lahko to kakovost izmerimo, kako jo izmerimo v Bulgariji in Romuniji in kako v eh, Nordrhein-Westfalen ali v Bruslju ali v Pragi? To že otežuje vse skupaj. Če sedaj ugotavljamo, da se sredstva krčijo, potem moramo razmisliti o tem, kakšen prispevek lahko ponudi kohezija. Ali smo realistični oziroma ali si tukaj ustvarjamo nekakšne neizvedljive iluzije. Mislim, da lahko pomaga pri odpravi razlik, ampak pri krčenju sredstev Eh, ja, tukaj sedaj govorim o konvergenčnih regijih, ki v naslednjem obdobju to več ne bodo. Torej, ne smemo vsega skupaj preobremeniti in uh, preseči nekih uh, realnih pričakovanj. Kaj so lahko kazalniki? Revščina, na primer. Uh, to bi lahko bil dober kazalnik, ampak kako revščino izmeriti? Dejavnik revščine je odločilen dejavnik. Lahko izračunamo odstotek eh, v posameznih eh, državah, ampak vse skupaj ni tako enostavno. Preden eh, dodamo kakšen dejavnik ali ga zavržemo, moramo najprej dobro razmisliti. Vse ima svoj učinek in moramo se vprašati, ali lahko z nekimi novimi dejavniki resnično dosežemo tiste cilje, ki jih želimo. To je za mene ključno vprašanje. Morda obstaja tukaj še en dejavnik, ki ga je mož izmeriti in sicer je to demografski dejavnik. O tem bi morali morda še enkrat razmišljati. Ta, se, ta ima resne učinke v številnih regijah in če bi upoštevali ta dejavnik, potem mislim, da bi Eh, s tem dobili jasnejšo sliko. Uh, in pa potem še naslednje vprašanje, morda bi morale, bi morale dejavnike ali merila določiti države članice same. Dobro, to spet skriva določene uh, nevarnosti, ampak uh, pri vsem pač odločanju o dejavnikih moramo biti zelo previdni. Hvala lepa, Šonkeli. Hvala lepa. Najprej hvala govornikom za zelo zanimivo razpravo. Z političnega vidika je seveda najljubša opcija prav BDP, ker se ga da opredeliti. Vse to. Vendar pa smo že večkrat rekli, da ni perfekten, ampak da je treba najti še kakšno drugo rešitev. Več različnih predlogov je omenjenih, te pa je težko izračunati in tu v tem leži problem. BDP plus ena je ena od možnosti, kar pomeni razpoložljivi dohodek, ampak to ni pošten kazalnik v smislu, da bi lahko imeli razpoložljivi dohodek v eni drža državi, ki bi bil čisto različen od druge države v eni tisoč evrov, v drugi dva tisoč evrov, naprimer, porabimo za nakup enih in istih stvari. Potem kazalniki revščine ali pričakovane življenjske dobe. Včasih je to odvisno od eh, življenjskih pogojev in navad ljudi, ki živijo v določeni regiji. Lahko je to debelost, kajenje in druge navade. Mislim, da to ni dobra rešitev. Kar bi jaz želel videti, je da bi ti učeni gospodje za menoj sedli skupaj v neko sobo, jim dali ogromno hrane, eno gajbo Guinnessa in da pridejo na dan z dokončno rešitvijo. In ne gredo ven, dokler se ne odločijo. Mislim, da tisto, kar potrebujemo, je, da določimo in da se osredotočimo na en nabor predlogov, pa ne bo to BDP plus ena ali kaj drugega. Rika, zdaj pa čisto na kratko izvolite. Hvala, gospod predsedujoča, čisto na kratko. Najprej menim, da je pri BDP-ju potrebujemo še nekaj drugega, še en kazalnik ob strani. To pa ne pomeni, da ne moramo imeti BDP-ja kot najpomembnejšega kriterija ali kazalnika. Slišali smo argumenti, zakaj je to dobro in zakaj je pomembno imeti tudi druge kriterije. In tudi to, da sam BDP ne bo odrazil vseh težav, do katerih prihaja v nekaterih regijah. V predstavitvah smo slišali, da je pogosto tako. Glavni cilj pri razmišljanju o tem, kateri kazalniki naj se uporabljajo, je, kako zmanjšati razlike med različnimi področji in regijami in kot drugo, kako narediti te kazalnike take, da bodo v podporo in bolj učinkoviti. Mislim, da je bilo že rečeno dobro, da vedno začnemo z negativnimi kazalniki, ki pa niso v podporo dogajanju in razvoju. Pa da je dobro, da bi imeli tudi pozitivne kazalnike. Morati bi imeti, morali bi imeti možnost eh, merjenja tudi tistih, ki presežejo prak. Če to primerjamo, primerjamo z novimi kazalniki, ko gre za merjenje, bi bila to realistična možnost, da bi imeli kazalnik o staranju oziroma starejočemu se prebivalstvu. Dobro bi bilo, če bi imeli možnost narediti nekaj vnaprej. Potem urbana ali mestna politika, tudi ta je bila omenjena v predstavitvi. In dobro, bila, dobro so bili predstavljeni problemi v različnih državah, v različnih mestih. Situacija je zelo raznolika. Če pomislimo na manjša mesta na Finskem, to so mesta z manj kot 100 tisoč prebivalci, pa se vseeno soočajo številnimi težavami, tako da kazalnik ne more biti samo število prebivalcev v mestih ampak potrebujemo boljše kazalnike, da bodo odrazili težave in vplive. Hvala pa vsem za odlične predstavitve. Hvala. Filip Bonfon, želite še kaj dodati v imenu komisije, preden dam besedo strokovnjakom? Pravilo, čim krajše, prav tako velja. Ja, čisto na kratko. Hvala za zelo zanimivo razpravo. Naj spomnim samo na en pomemben vidik. Mislim, da moramo razlikovati. Med različnimi koraki pri vzpostavljanju programov kohezijske politike. Prvi je izbira regij, ki so upravičene za različne programe. Drugi je določanje finančnih sredstev za države članice in regije. In tretji je vzpostavitev operativnih programov samih. Kar zadeva upravičenost. Tukaj dejansko potrebujemo kazalnike ki imajo določene elemente in lastnosti, morajo biti stabilni, morajo biti doseženi s konsenzom in tudi raven doseganja razvoja, potem kanalizirati je treba sredstva iz skladov v najrevnejše regije v Evropi. To ostaja eden glavnih ciljev kohezijske politike. namreč podpora revnim regijam. Poleg tega pa je treba to tudi harmonizirati in dati na voljo na regionalni ravni. Izbira kazalnikov ni prav velika. Kar zadeva dodeljevanje sredstev, morate vedeti, da uporabljamo tudi druge kazalnike za poslovanje, izobraževanje, področje, število prebivalstva in tako naprej. In ko gre do operativnih programov, je to prepuščeno deležnikom v evropski, evropskih institucijah, da postavijo, da vzpostavijo operativne programe. Številni kazalniki so tukaj upoštevani in tukaj seveda imamo kazalnike, ki gredo preko, preko BDP-ja. Še kdo? Nekdo mora nekaj še povedati. Yes, uh... Dovolite, da dodam še en korak k, koraki, k trem korakom komisije in to je poročanje. Poročanje je pomembno zato, da omogoči tudi boljše odločanje za naslednjo finančno perspektivo. Misliti pa moramo tudi na enakost spolov, kar zadeva kazalnike, saj potrebujemo tudi ženski vidik. Tukaj smo štirje moški in mogoče bi bilo to potrebno upoštevati že za danes. Uh, Naj samo ponovim, da demografski kazalniki so merljivi in jih je lahko razumeti in zato jih je zagotovo treba vključiti. Van der Moten, no? Gospod Vandermoten? Uh, oui, Samo par pripomp. Naj pomirim gospoda Kelija. Prijemki, ki so na voljo, se vedno primerjajo potem z nacionalno kupno močjo. Treba je upoštevati oba dela enačbe. Eden od govornikov je rekel, da bi morali meriti tudi neenakost med regijami. Ne vem, odvisno, kaj želite meriti. Ne vem, ali je resnično v interesu države, da ima neko regijo, ki je vodilna, ki je zelo uspešna in regijo, ki je popolnoma neuspešna. Na nacionalni ravni s tem ne boste vzpostavili teritorijalnega ravnotežja. Mislim, da bi morali zmanjšati razlike med naj, najslabše in najboljše razvitimi regijami. Uh, Neto prejemki, ki so na razpolago po prejemu socialnih transferjev, so tisti kazalniki, ki bi ga morali pri tem uporabiti. Mislim, da bi morali v vseh regijah zagotoviti enako raven življenja, enako kakovostno življenje, ne glede na to, ali je v neki regiji nacionalni park ali ne. Uh, predvsem bi morali z političnega vidika to obravnavati. Zato nisem sam tisti, ki bi se tega vprašanja lahko loteval, temveč politiki. Potem pa še starost oziroma staranje kot kazalnik. Vsak kazalnik ima svoj smisel, odvisno od politične izbire. Tudi staranje je problem, lahko rečemo, da je staranje tudi uspeh, kajti pred 50 leti je bilo stanje drugačno pred 50 leti je bilo staranje povezano predvsem z nizko rodnostjo. Nizka rodnost je danes že dejstvo. Je pa res, da imamo tudi vse večje število starejšega prebivalstva. Je to dobro ali slabo, ne vem. Predvsem bi se morali pri vsakem kazalniku politiki najprej lotiti vseh vprašanj, potem pa narediti izbiro. Glede staranja pa naj dodam, da tudi to ustvarja nove poslovne priložnosti. No, žal nam, oziroma na srečo se nam ni treba odločiti o tem danes, ampak zagotovo boste upoštevali tudi to razpravo pri vseh vaših raziskavah. Vaše predstavitve pa so odprle nove poti za razmišljanje o odločitvi tudi o regulatornem organu oziroma regulatornem okviru. Nekaj vaših dokumentov smo že prejeli in če želite nam predati še kaj, jih bomo lahko razdelili kolegom. Verjetno bomo potrebovali informacijo od vas, ko bomo govorili o delih eh, regulatornega okvira, ki se nanašajo na kazalnike. Hvala vsem za vaše prispevke, dragi kolegi, drage kolegice. Prispeli smo do konca današnjega sestanka. Pod točko razno nimamo ničesar. Ponovno se bomo sestali o 25. januarja in želim vam, da se dobro odpočijete v naslednjih eh, dveh tednih med prazniki. Predsedujoča se zahvaljuje tudi tolmačem. Whatever is your